Uh, Tako, začenjamo, ker nimamo veliko časa. Dobrodošli, vsi tisti, ki ste že tukaj. Tako, sedaj pa kar prehajamo na prvo točko na našem dnevnem redu, to je sprejete dnevnega reda. Dobili ste ga v sredo, končno različico. Dopoldne, pred začetkom sestanka z nacionalnimi parlamenti, ki se začne ob desetih, bomo skušali obravnavati dve točki. Najprej poročilo Ramona Regvija o e-demokraciji, pa tudi moje mnenje o Evropskem sistemu jamstva za vloge. Prav tako naj vas obvestim, da veleposlanika Slovaške Petra Javočika žal ne bo z nami po deseti uri, ker ima nenapovedani zakonodajni trialog tako da mu bomo dali besedo malo pred začetkom sestanka z nacionalnimi parlamenti, 15 minut pred deseto, če se strinjate. In če bomo imeli dovolj poslancev v dvorani, mu bomo dali besedo pred deseto uro. Če nihče ne ogovarja, dnevnemu redu in če ni predlogov po spremembi, potem je dnevni red sprejet. Kar se tiče točke 2, sporočila predsednice, naj vas nakratko obvestim, da sem sodelovala na plenarnem zasedanju Kosaka v Bratislavi 13. in 15. novembra. Dve glavni točke smo imeli. Najprej nacionalna vloga, vloga nacionalnih parlamentov pri sprejemanju odločitev, druga pa je bila TTIP. Podrobno poročilo boste dobili, ko bo pripravljeno, tako da v podrobnosti sedaj ne bom šla. Naj samo povem, da se je sestanek odvil. Razprava je bila kot običajno zelo težavna in kot AFKO moramo skušati vse, kar se da povezati z nacionalnimi parlamenti in z njimi, kar se da tesno sodelovati. Vendar pa splošni občutek je bil, da nacionalni parlamenti še vedno vidijo svoj potencial pri sprejemanju odločitev na nacionalni in na evropski ravni. Vendar pa se na evropski ravni premalo govori o nacionalni ravni premalo se povezuje. Tako da ta izziv iskanja enakih formulacij, kakšna je ustavna vloga vsake od parlamentarnih institucij, to je še vedno odprto vprašanje v naši evropski razpravi. Naslednji sestanek Kozaka bo pod malteškim predsedstvom v leti 22. in 23. januarja naslednje leto in sicer samo za predsednike odborov potem 28. do 30. maja pa tudi za plenarno zasedanje. Prosim vas, če skušate prepričati svoje politične skupine, da bi vaši predstavniki morali sodelovati na sestankih Kozaka, zelo pomembno je in to je lahko zelo vplivna platforma za razprave z nacionalnimi parlamenti. Na zadnjem sestanku v Bratislavi, naj vam povem, sem bila tam kot predsednica Boravko, tako da sem bila podpredsednica delegacije Evropskega parlamenta. Z mano je bil samo še kolega Marko Sprecel iz skupine ENF. Tako je pač zgledalo, zgledala delegacija Evropskega parlamenta na sestanku Kozaka. Sedaj pa tretja točka. Sporočilo predsednice v priporočilih koordinatorjev, nobenih sporočil nimam, Naslednji teden bomo imeli sestanek 5. 5. decembra, takrat vas bomo o tem obvestila. Tako, sedaj pa kar četrta točka je demokracija v Evropski uniji, potencijal in izzivi. Ramon je v regiji Atondo, prosim, beseda je vaša. Ramon. Gracias, presidenta. Buenos... Hvala za besedo. Dobro jutro vsem zbranim. Dovolite mi, da vas opozorim na to, da je to poročilo o e-demokraciji namenjeno temu, da bi se prilagodili novi tehnologiji na tem področju. Hočem pravzaprav samo urisati celotni kontekst za današnjo razpravo. In naše izhodišče v Evropi je naslednje. Demokracija trpi za številnimi napadi. Državljani so nezadovoljni nad odločanjem, nad nosilci političnih odločitev. Vlada veliko nezadovoljstvo zaradi finančne in gospodarske krize. Poleg tega pa so državljani tudi razočarani nad političnimi strankami in nad celotnim političnim ustrojem predstavniki Evropske unije moramo razpravljati o stanju demokracije in naš namen je, da raziščemo različne rešitve, ki nam jih ponujajo nove tehnologije, IKT in namen seveda te razprave je, da bi izboljšali stanje demokracije. Ne bom se spuščal v podrobnosti tega, mnenja, ampak v zadnjih dneh smo dobili okrog 230 predlogov sprememb strani različnih političnih skupin. Vse sem temeljito proučil, moram povedati, da so zelo zanimivi predlogi, ki lahko tudi dopolnijo in izboljšajo celotno vsebino mnenja. sedaj seveda iščem določene rešitve, kompromisne rešitve za določene odstavke tega mnenja. Bilo pa bi bolje, če bi lahko prisluhnili predstavnikom političnih skupin, če imamo za to seveda dovolj časa. Oni nam naj povejo, kaj pravzaprav mislijo s temi predlogi spremen, potem pa lahko na to tudi odgovorim, kajti mislim, da je današnji namen tega sestanka, da jim prisluhnemo. Da, seveda, to je popolnoma logično. Začnemo z ELS. Kristjan dan preda, njega ni, tako da bo govoril gospod Šeplin. Prosim. Hvala lepa. Predsednica, hvala lepa Amonu za upravljeno delo pri tem dosjeju. Gospod Preda ima glasovanje v AFET-u, tako da me prosi, da preberem izjavo o e-demokraciji in potencijalnih izzivih. Kot je bilo napovedano med zadnjo izmenjavo mnen, je gospod Preda vložil 16 prelogov sprememb. Stari kolegi iz ELS, McAllister in ostali, Gžip, tudi, so tudi vložili 16 koristne predloge sprem, ki lahko pojasnijo in dopolnijo to, kar je že v zelo dobrem usnutku poročila gospoda Atonde. Kar se tiče 223 predlogov sprememb, bi rad gospod Preda izpostavil pomen osredotočanja na temo samo. Po njegove moramo resno razmisliti o tem, kako izboljšati postopke na ravni EU in državah članica, kar se tiče demokracije kot je dejal že prej, v tem kontekstu ni ravno smiselno, da preveč izpostavljamo vprašanja, ki so povezane z evropskimi politikami, ki lahko ali pa tudi ne razložijo državljanom oddaljenost od politike. Glavni namen tega poročila je, da nasplošno izboljšamo zadeve in da izkoristimo potencial e-demokracije. Gospod Preda, je videl, da je veliko predlogov sprememb, ki se ukvarjajo z omrežno neutralnostjo in tako dalje. Tukaj ima nekaj pomislekov, tudi kar se tiče zelo obsežnih odstavkov na to temo. Naprimer, spet na neutralnost. Evropski parlament je tukaj že sprejel svojo odločitev, ker je res in pošteno, da imamo odprt, pregleden dostop do interneta za e-demokracijo. Če pa gremo prek tega v zelo tehnično vprašanje, bo to samo razvodenilo naše glavno sporočilo. In potem ta resolucija, ki bi imela preveč sporočil, ne bi poslala jasnega sporočila o e-demokraciji. Kar se tiče e-glasovanja, je pomembno biti dosleden s tem, kar se je Evropski parlament že odločil. Še prav posebno, kar se tiče revizije volilne zakonodaje. Tukaj Spodbujamo države članice, da dovolijo internetno glasovanje, če bodo sprejeti ustrezni ukrepi, da bi se izognili potencijalnim prevaram pri glasovanju s takimi sredstvi. Kar se tiče internetnega in elektronskega glasovanja, je parlament ustrajal, da bi v osnutek sveta vključili ustrezne ukrepe, zato da bi zagotovili zanesljivost rezultatov in tajnost glasovanja in zaščito podatkov. Čeprav gospod Preda načeloma podpira te postopke glasovanja, pa še zdaleč ni gotovo, da smo že izpolnili pogoje za e-glasovanje. To je pa lahko dodatno sredstvo za udeležbo voljivcev, seveda, če so zagotovljena vsa jamstva za glasovanje in če tudi spoštujemo načela, ki so omenjena v predlogu spremembe 19. Gospod Preda zato misli, da ni realistično pričakovati od Evropske komisije, predloga z možnimi strukturami glasovanja o, glas, o, preko um, spleta in elektronskega do konca leta. Je pa 194 predlogov spremembe že zapisano. Kaj, če se si želimo, moramo pa seveda vedeti, če se si želijo državljani in državljanke, preden začnemo s tem. To je zelo zanimiv predlog spremembe. poročevalca o e državljanstvu, predlog sem 182, potem pa kar se tiče digitalne identitete, nekatere priloge smo imeli, o tem bomo morali zelo podrobno premisliti v političnih skupinah. Potem pa, kar se tiče predlogov veteranskih kolegov, glede možnega osnutka Evropske listine internetnih pravic, sicer bi bilo dobro, če bi naš odbor bil vodilen, pri tem razmisleku, pa moramo biti vseeno tudi realistični glede na precejšnje težave pri pripravi take listine in tudi kar se tiče pristojnosti pri digitalni identiteti na evropski ravni. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. Ramon, mislim, da drugih ni, ki bi želeli spregovoriti. Boste vi govorili o imenu zelenih? Prav. Hvala lepa. Torej, Max, s svojim imenom. Poročevalce senci za zelene. Se upravičujem, da vas nisem videla. Hvala lepa. Naj izpostavim nekaj najpomembnejših elementov, glede katerih smo podali predloge sprememb. Najprej. Do 2017 za e-glasovanje nikakor ne bomo imeli predloga za elektronsko glasovanje do leta 2019. To je popolnoma nemogoče. Podal sem predlog spremembe, da bi torej spremenili ta predlog. Kar se tiče e-glasovanja, imamo dve različni stališči. Imamo tiste, ki vidijo potencijalne prednosti, potem pa imamo tiste, ki vidijo potencijalne težave. In oboje je potrebno pozorno pretehtati. Sam sem bolj previden, kar se tiče e-glasovanja, obstaja precejšnje tveganje, da e-glasovanje ni prav varno, da se lahko sistem udre, še prav posebno dan danes, ko vidimo, da nekatere države z visokimi tehnološkimi rešitvami posegajo v druge države. Tako da tukaj tveganje pri glasovanju obstaja. Potrebno je imeti resnično varne sisteme, pa niso vsi sistemi polnoma varni. Sedaj se zdi, da razvijamo sisteme, oziroma saj obstaja pomislek, da razvijamo sisteme, ki še niso popolnoma varni in da bi potem prednosti e-glasovanja pretehtale varnost. Vendar pa moramo biti tukaj previdni. Parlament pri volilni zakonodaji že podpira to previdno pot in mislim, da moramo ta previdni pristop razdelati v tem poročilu. Prav tako imamo še nekaj drugih zadev. Naprimer, paradoks spremembe 150. Skušal sem prebrati vse predloge sprememb. Ko sem prebral to besedilo, se mi je zelo, wow, kakšen odličen predlog spremembe je to. Potem sem videl, da sem ga sam pripravil. In to je seveda vedno prijetno, vendar pa tukaj gre za uporabo prtih standardov in prtih virov v javni upravi. In to spada v to poročilo. Kaj ti, če naj imamo dobro delujočo e-demokracijo, moramo imeti računalniške sisteme, ki bodo komunicirali z državljani. Imeti moramo sistem, ki bo državljanom omogočal uporabo običajnih računalnikov za komuniciranje z vlado. In ko bo vlada na splet dala informacije, morajo biti državljani, morajo imeti možnost, da to preberejo. Zato potrebujemo odprte standarde. To je vprašanje demokracije. Prav tako je to vprašanje dobrih praks arhiviranja. Potrebno je imeti možnost prebirati dokumente iz preteklosti. Ne moramo imeti prakse, da kadarkoli posodobimo programe, potem pa taki dokumenti postanajo neveljivi. Zato so odprti standardi vprašanja demokracije. Odprti viri, to je, to je nekaj, kar moramo včasih uporabiti, ne vedno. In spet, gre za vprašanje javne učinkovitosti. Je ceneje, In velika prednost je, da potrebujemo potem tudi odprte standarde. To sta torej moja dva glavna predloga sprememb. Potem pa imamo še veliko drugih praktičnih predlogov. Naprimer, kako omogočiti nadzor lobiranja. Zeleni vedno znova o tem govorimo. In še kar nekaj takih predlogov sprememb je. Lahko jih preberete. Hvala lepa. Hvala lepa. Medtem ni nihče drug prišel, nihče drug ne zahteva besede, tako da Ramon, prosim. Bueno, hvala za vse te pripombe, hvala, da ste pojasnili vsebino vaših predlogov sprememb. Na hitro sem si zabeležil glavne podarke, ki ste jih sedaj omenili. in na naslednjem sestanku bom o tem tudi bolj podrobno pogovoril, še prej pa se bom tudi sestal z vsemi, ki ste podali te predloge. In moj namen je tudi, da dosežemo neko kompromisno rešitev. Potem pa še nekaj v zvezi z amandmaji Evropske ljudske stranke mislim, da so razumni. Kristjan dan preda je vedno strajal, da moramo biti razumni pri diagnozi same finančne krize. Nočemo namreč postaviti pod vprašaj samo zakonito celotnega sistema. popolnoma se strinjam s tem, kar je predlagal gospod Preda. Je pa res, da se ne strinjam povsem s tem, kar sta predlagala Izabela Adinolfi in Max Anderson. Kajti nekateri med vami v zadnjih časih strajate pri tem, da bi izboljšali demokracijo z referendumi. Gre za neposredno demokracijo, vendar pa vseeno mislimo, da to ne sme biti alternativni sistem. Izkušnje v zadnjih letih so nam tudi tale jasno vedeti, da tako imenovana direktna demokracija ni najbolj popoln sistem, kako reprezentativna demokracija. Sam verjamem, da je slednja najbolj čisti primer demokracije. Je pa res, da moramo imeti tudi referendume, tudi slednji imajo določeno vrednost. ampak zdi se, da na njih najdemo zelo preproste rešitve za bolj kompleksne tematike in časih to tudi ni najbolj v korist naših državljanov. Mislim, da bi pač morali biti bolj razumni pri celotni razpravi. Potem pa še to, kar je predlagal Max Anderson glede odprtih virov in sicer, da državljani ne bodo vedno odvisni od določenih tehnologij, od določenega softvera, tako da bodo lahko prosto in svobodno dostopali do interneta. No, tega nismo zapisali v mnenje, mislim, da bomo tudi upoštevali celotni predlog. Potem pa še predlog v zvezi z državljansko pobudo. Ampak v tej komisiji smo veliko krat že povdarili, da je treba izboljšati državljansko pobudo. Vseeno pa mislim, da to ni najbolj na mesto, kajti o tem smo že veliko krat govorili in smo tudi to zapisali v zadevnem mnenju, ki ga je ta komisija že sprejela v zvezi z državljansko pobudo. Potem pa smo imeli tudi zelo poglobljeno razpravo o tem, ali je treba regulirati internet ali pa ne. Dobili smo določene predloge sprememb, skladno s katerimi bi bilo treba bolj regulirati internet. To je pa tudi vprašanje, ki od nas zahteva, da razmislimo o izvedljivosti tega ukrepa, ali je takšen ukrep sploh politično primeren. Tudi o tem moramo razmisliti. Dobili smo tudi določene predloge, da bi v mnenju zajeli tudi protislovje med osebnimi pravicami in svobodo interneta. Gospa Breso je podala določene predloge v zvezi s tem in sicer, da bi imeli tudi določena jamstva, s katerimi bi zaščitali osebe, ki bi lahko potem tudi uveljavljale pravico do izbrisa. Po drugi strani pa seveda moramo imeti tudi splet, ki mora biti svoboden. Je pa tudi res, da imamo na internetu ogromno laži, ki jih internet tudi omogoča. In če te laži pravzaprav škodijo osebam in njihovim pravicam, moramo storiti vse v naši moči, da zaščitimo njihove pravice. Poleg tega smo dobili še številne predloge, da bi tudi izpostavili tveganje monopola javnega mnenja. Zlasti, kadar je to javno mnenje vir prizadevanj določenih lobijev in sektorjev ki hočejo pravzaprav na spletu pravzaprav sprožiti določene konflikte. Sicer je res, da najdemo na internetu določeno javno mnenje, ki odraža razmišljanje naših državljanov, ampak vse manipulirajo določeni sektori in lobiji. In v tem mnenju moramo tudi izpostaviti, da določene organizacije, ki upravljajo z komunikacijskimi orodji, na splet lahko postavijo tudi določeno mnenje, ki ne odraža razmišljanje državljanov, ampak je rezultat določene manipulacije in predstavlja samo mnenje majhne manjšine našega državljanstva. Potem pa smo dobili tudi predlog v zvezi s tem, da bi postavili na enako mesto pravico do interneta in pravico do ostalih storitev. Potem ste tudi omenili listino internetnih pravic. Ne vem, ali bi lahko to tudi zajeli v naše mnenje. Naše mnenje namreč samo predstavlja določene poti in pristope. Kot sem že dejal, se bom srečal z vsemi, ki so mi predložili svoje predloge sprememb in upam, da bom z njimi lahko našel tudi ustrezne odločitve kompromisne rešitve pred naslednjim sestankom. Potem jim bom posredoval tudi novo različico mnenja in upam, kot sem že dejal, da bomo januarja vam že predložil mnenje, o katerem bomo lahko tudi glasovali. Hvala lepa, Ramon. Da, res je, na januarskem sestanku 30. in 31. januarja bi naj glasovali. Do takrat pa boste morali organizirati sestanke s koordinatorji, s poročavci v senci za oblikovanje kompromisov. Sekretarat vam ne razpolaga, tako da upam, da bomo glasovali konec januarja. Se vam pa pridružujem pri vašem upanju, da bo to dobro in zanimivo. Poročilo pripomp na to točko ni več. Tako da prehajamo na naslednjo peto točko, Evropski sistem jamstva za vloge. To je mnenje našega odbora na to temo. Pripravljavka mnenja sem sama in rada bi vas obvestila, da se zdi, da je AFKO edini odbor, ki bo podal mnenje. Gre za zaključek strukture bančne unije za tretji steber bančne unije gre. Kot veste, skušamo omogočiti to, da ne bodo državljani plačevali za stečaje bank. To je zelo pomemben element pri dokončanju te strukture. Se pa soočamo s precej težkimi razmerami v ekonomiji. To poročilo je že kar nekaj časa na dnevnem redu odbora Ekon v različnih oblikah, tudi kot delovni dokument in ne moremo izključiti, da bo morda prišlo še do nadaljnih zamud, kar se tiče končnega glasovanja odboru Ekon. Vseeno, do konca januarja načrtujemo, da bomo pripravili naše mnenje, kajti kot veste, dajemo mnenje ne na besedilo odbora Ekon, temveč na besedilo Evropske komisije. Tako, Naj vas obvestim in moram tudi ustrajati, kar se tiče prilogo sprem, da se osredotočamo na naše pristojnosti v tem kontekstu. Običajno imamo potem večjo možnost, da bo pristojni odbor pozitivno glasoval glede naših predlogov sprememb. Torej, pripombe, ki bodo našem mnenju, predlagam, da osredotočimo na tri vprašanja, na tri načela ki so pomembna. Ko, kot AFKO govorimo o strukturi Evropske unije, to je pravna gotovost, odgovornost, pa tudi nadaljna enaka obravnava vseh držav članic. Kar se tiče pravne gotovosti, predlagam, da vključimo dodatni element, ko prije do razmer, ko se zruši nacionalni sistem jamstva za vloge. In ne zmore zagotoviti svojih obveznosti. Po trenutnem predlogu komisije je edini postopek, ki se sprejme, če nacionalnemu sistemu spodleti v vseevropskem sistemu, izključitev tega nacionalnega sistema iz Edisa. Zdelo se mi je precej preveč neposredno, da bi torej izključili ta sistem iz Edisa. Ne vidim torej dovolj sorazmernosti na tem področju in mislim, da lahko predlagamo nekaj, kar bi sistem bil bolj, naredilo bolj predvidljiv in sorazmeren. Predlagam postopek, ki bi ga imeli pred izključitvijo, to je postopek sankcioniranja in to pomeni, da preden izključimo nacionalni sistem iz evropskega, da najprej pomislimo na finančne kazni. To sem torej uvedla. Predlagam, da damo pooblastila Evropske komisiji, da pripravi delegirani akt ali delegirane akte, ki bi potem podali točne tehnične postopke za uveljavitev tega postopka. Kar se ziče enake obravnave vseh držav članic, pa govorimo o razmerah, ko država, ki ni v evroobmočju, vstopi v sistem. V prvotnem predlogu komisije imamo postopek phase out za državo, ki zapusti EDIS. In to je postopek, ko gre potem za prenos sredstev nazaj na nacionalno raven. Bodo šli torej v sklad jamstva za vloge države, ki zapušča bančno unijo. Vendar pa v postopku komisije ni nič, kako bi organizirali vstop take države v EDIS. In sklad za jamstvo za vloge. To torej predlagam v svojem mnenju, da bi imeli torej tako phase-in kot tudi phase-out sistem. Potem pa, kar se tiče odgovornosti, tretje načelo, ki mislim, da bi tudi lahko bilo pomembno in bi lahko podali naše mnenje. Predlagam, da komisija, Evropski parlament obvesti, ko član Edisa dobi izjemo, ki mora slediti, da je zagotovi več sredstev. Mi smo zaenkrat popolnoma izključeni iz tega, tako da predlagam, da bi mi tudi bili vključeni, da to uvedemo. Potem pa še dva zelo tehnična predloga sprememb, kar se tiče kratkega pretoka informacij, ko gre za organe sistemu javstva za vloge in za reševanje. Bank, tukaj moramo imeti povezavo med nacionalnimi in evropskimi ravni. Prav tako pa tisti, ki upravljajo schemami javnstva za vloge, morajo biti del tega postopka. Potem še en tehnični predlog spremembe, ki se navezuje na to, da damo pristojnosti tudi ECB, ne samo Evropske komisiji, kar se tiče tega, da zahteva predsednika uprave, da skliče izredne sestanke. Samo komisija ima zaenkrat to pravico, ne pa tudi Evropska centralna banka. Tako da predlagam tudi to. Tako, toliko torej uvodoma na to temo. Naj pa vas obvestim tudi, da predvidevamo rok za predloge sprememb 7. decembra ob 18 predlagamo pa, da bi glasovali 30. januarja. To bi moralo zadostiti postopkovnim mehanizmom, ki jih predeva ekon. Tako, s tem bom zaključila. Sedaj pa smo pred določeno težavo. Govorila bo samo Mercedes, nihče drug na to temo, ali pa ne želite, vendar pa gospod veleposlanik Javorček je že z nami. Obvestila sem vas, da bo zelo vesel, če nam bo lahko spregovoril, vendar pa to lahko storile pred 10. uro. Tako da bom sedaj prekinila postopek. Vidim že tudi nekaj kolegov iz nacionalnih parlamentov, čeprav vidim tako, da dobrodošli. So, with this, I. Kasneje bom uradno odprla sestanek med parlamentarnega odbora. Vse poteka v živo, zato vas prosim, da takoj prisluhnemo veleposlaniku, ki bo sedaj tudi spregovoril. Uh, hvala za besedo. Žal mi je, da sem povzročil majhne spremembe v vašem dnevnem redu, ampak saj me lahko razumete, bližamo se koncu našega predsedovanja in kmalu bo mogel oditi v odbor Libe na trialog. Še enkrat najlepša hvala za vaše povabilo. Dobro je, da na tem sestanku spregovorim v imenu slovaškega predsedstva. Na takšen način se vam lahko tudi zahvalim, ker ste tako dobro sodelovali z nami, tako Evropski parlament, kakor nacionalni parlamenti. Naše predsedstvo popolnoma ceni sodelovanje z vami, z člani vašega odbora, sodelovanje je izvrstno. Vem, da smo že imeli septembra številne sestanke v vašem odboru, tudi naš minister vas je obiskal, poleg tega pa ste bili tudi v Bratislavi na začetku novembra. Se pravi, celotno sodelovanje je bilo zelo plodovito. Pa še nekaj besed o našem predsedstvu. Sicer še vedno poteka, še vedno nas čaka nekaj dela v zadnjih tednih in storili bomo vse v naših močeh, da bomo v zadnjih dneh tudi izpolnili naše prioritete, ki smo si jih zastavili na začetku predsedovanja. Vrh v Bratislavi, ki je potekal v sredini septembra, je opredelil naše predsedstvo. Hoteli smo poskrbeti za to, da se Evropska unija vrne v stare tirnice po Brexitu, po referendumu o Brexitu. In zato smo se tudi odločili, da se bomo osredotočili na opremljive rezultate, zlasti tiste, ki so pomembni za naše državljane. Naša agenda je bila zelo pozitivna in upam, da nam bo uspelo vse te rezultate tudi doseči do konca našega predsedovanja. Nekaj o Evropski obalni imeni straži. Do konca leta bomo lahko to tudi pretopili v realnost. V zadnjih šestih mesecih smo se tudi lotili dela na področju ratifikacije pariškega sporazuma. Evropska unija je namreč pogodbena stranka in je tudi prispevala k sestanku pogodbenih strank v Marakešu. Seveda ne smemo pozabiti na CETO. Imeli smo zelo težka pogajanja, ampak vseeno nam je uspelo uh, doseči začasni podpis in začasno izvajanje. Sicer je vse sedaj še v rokah parlamentov. Včeraj pa smo tudi v svetu dosegli dogovor o geografski blokadi. Tudi Kristalina Georgijeva vam bo povedala, da smo imeli zelo dobre razprave o proračunu za leto 2017, vse tudi povezano z prenovitvijo MFF-ja. Glede vašega dela, pa lahko povem, da smo dosegli tudi preboj na področju Evropske unije volilne zakonodaje v svetu, o tem več kasneje. Poleg tega smo se začeli pogovarjati tudi o preiskovalni pravici Evropskega parlamenta in ne nazadnje delamo tudi na preglednosti registrov. Nekaj dosjejev, ki so seveda tudi zelo pomembni za vaš odbor. Najprej nekaj besed o evropski volilni zakonodaji. Tudi svet se z nami strinja, da je treba zagotoviti, da se bodo naši državljani dejansko odpravili na volitve. To je seveda veliki ziv, s katerim se soočamo. Svetu smo predstavili sebino predloga, ki ga je podal Evropski parlament. Hoteli smo biti zelo odprti do vašega predloga. Je pa res, da države članice verjetno ne bodo mogle doseči soglasja na tem področju. Je pa res, da smo hoteli opredeliti določene elemente, ki bodo predstavljali korak naprej in kjer lahko tudi postavimo temelje in boljši okvir za volitve v Evropski parlament. Naša vloga predsedstva pri tem pa je, da seveda omogoči razpravo v svetu in da najdemo skupaj tudi konsensne rešitve, kompromisne rešitve. Imeli smo tudi razprave na ravni delovne skupine in jutri nas čaka tudi razprava v koreperju na ravni veleposlanikov. Kasneje pa tudi upam, da vam bom lahko poročal o tem, kako bomo postopali v prihodnosti. Vem, da nimamo na voljo dovolj časa in zato se je naše predsedstvo tudi odločilo, da se po temu dosjeju popolnoma posvetilo in upam, da bomo v prvi polovici naslednjega leta lahko te razprave tudi zaključili. Bi pa želel povedati, da je naš namen, da se na volišče odpravi čim več naših državljanov. Sicer lahko ustvarimo boljše pogoje za naše državljane, ampak Evropske volitve morajo biti sestavni del volilnih procesov v državah članicah. In z določeno prilagoditvijo zakonodaje lahko to storimo, ampak seveda nikoli ni gotovo, da se bodo naši državljani res ponožično odpravili na volišča. Glede preiskovalne pravice Evropskega parlamenta pa z zadovoljstvom ugotavljam, da sta se parlament in komisija odločila o tem, da bosta v prihodnosti temu vprašanju posvetila več pozornosti, uradna pogajanja se bodo kmalo tudi začela. Seveda mora parlament podati novo različico predloga. Vemo tudi, da je Evropski parlament popolnoma odgovoren za vsebino tega predloga. Strinjamo se tudi s tem, da si morajo vse pravne službe, komisije sveta in parlamenta to točko bolj podrobno pogledati, tako da bomo lahko vsi skupaj dobili boljši pogled v vse ustavne zadeve, ki izhajajo iz tega predloga. Thank you. Delo vseh treh pravnih služb nam bo seveda pomagalo pri nadaljnih pogajanjih. In zato bi vas tudi prosil, da mi pomagate, da čim prej tudi pripravimo prvi sestanek treh pravnih služb. Potem pa še nekaj besed o prihodnjem ustroju Evropske unije. Tukaj lahko omenim, poročilo gospe Breso o delovanju Evropske unije in o Lizbonski pogodbi, ne nazadnje pa je treba tudi omeniti poročilo Verhofstata o morebitni evoluciji in prilagoditvi trenutnega ustroja Evropske unije. Ko bosta oba dva priporočila tudi sprejeta na plenarnem zasedanju. V prvem semestru naslednjega leta bomo lahko seveda storili tudi korak naprej na tem področju. Toliko z moje strani, najlepša hvala za vaše povabilo. Hotev sem vam predstaviti naše delo, pri tem pa sem hotel omeniti tudi konkretne podarke našega dela, ki so povezane z vašim delom. Hvala, gospod veleposlanik. Peter Javorčik nas bo moral sedaj zapustiti, kajti mora se odpraviti na trialog v odbor Libe, tako da smo morali malo spremeniti dnevni red, toliko v vednost tistim, ki ste se nam pridružili malo bolj pozno. Ampak samo na takšen način smo lahko uvrstili to točko na dnevni red na današnjem zasedanju upam, da vam bo uspelo izpolniti vse vaše cilje in prioritete. Vem, da vam vsega ne bo uspelo doseči v času vašega predsedstva. Vseeno pa moram povedati, da smo dobro sodelovali z vami zlasti na področju volilne zakonodaje in preskovalne pravice Evropskega parlamenta. Res najlepša hvala, da ste nam stali ob strani pri delu s temi zelo kompleksnimi dozieji. Najlepša hvala. Um, Dragi kolegi, sedaj pa lahko uradno odpremo današnje zasedanje. Najprej bi se seveda rada zahvalila in bi se rada tudi poslovila od veleposlanika Javorčikova. Poleg tega bi v naši sredini želela pozdraviti Kristalino Georgijevo. Hvala, da ste se pridružili našemu sestanku. Na Slovaškem danes tudi poteka glasovanje o proračunu za leto 2017. Robert Madej, ki bi moral danes biti z nami tukaj in mi pomagati pri predsedovanju, je sedaj zadržan v Bratislavi. Poleg tega tudi na portugalskem danes glasujejo proračune za 2017 in njihovi predstavniki se nam danes tudi zaradi tega niso mogli pridružiti. Bi pa vam želela povedati, zakaj smo se danes zbrali na tem zasedanju. Imamo različne platforme, ki jih uporabljamo v okviru Evropskega parlamenta za politični dialog z nacionalnimi parlamenti. Odbor AFKO enkrat na leto organizira ta sestanek skupaj z nacionalnimi parlamenti. Namen tega sestanka pa je, da se pogovarjamo o zadevah, ki so povezane z našo politično agendo. Z mrežo evropskih nacionalnih parlamentov lahko tako tudi bolje služimo našim državljanom, lahko sooblikujemo evropske politike. Hkrati pa lahko tudi bolje vplivamo na izvajanje teh politik v državah članicah. Upam, da da bomo s tem sestankom tudi služili državljanom in tudi izboljšali sodelovanje med tistim, ki predstavljajo državljane na različnih ravnih evropskega upravljanja. Je pa tudi res, da bomo v polovici naslednjega leta Se še enkrat sestali z vami. Naš kolega Rančel sedaj pripravlja tudi poročilo o izvajanju, ki je namenjanju izvajanju pogodbenih določb o vlogi nacionalnih parlamentov. Upam, da se bo sestal z vami, morda pa bi bilo celo bolje, da vas še enkrat povabimo v Bruselj in da se o tem še bolj temeljito pogovorimo v prvi polovici naslednjega leta. Videli bomo, kako bo se potekalo in s vami se bom posvetovali o tem, kako bi želeli sodelovati v celotni razpravi. Kot sem že dejala, je struktura današnjega zasedanja naslednja. Danes dopoldan se bomo pogovarjali o dveh poročilih, ki jih je že prej omenil veleposlanik Javorčik. To je tudi sestavni del sodelovanja med parlamentom in svetom. Uredba o pravici do preiskovanja Evropskega parlamenta, to je prva točka, druga točka pa govori o prenovitvi obstoječe Evropske volilne zakonodaje. Namen obeh predlogov pa je, da bi izboljšali naš nadzor, naš pliv, v zvezi z vprašanji, ki imajo čezmejni značaj. Preiskovalna pravica namreč je povezana tudi z sodelovanjem Evropska volilna zakonodaja, pa je seveda zelo pomembna tudi v kontekstu trenutnega demokratičnega deficita. Želimo si, da bi bile volitve bolj evropske, bolj prepoznavne in vidne. Popovdan pa se bom pogovarjali o prihodnjem razvoju Evropske unije. Govorili bomo o ustavnih vidikih Evropske unije. Pogovarjali se bomo o tistih zadevah, o katerih se lahko pogovarjamo v okviru trenutnega pravnega okvira. Mercedes Preso in Elmar Brok sta pripravila poročilo o tem, kako lahko Evropska unija nadaljuje svoje delo v okviru obstoječih pogodb. Gife Hofstadt pa je tudi pripravil poročilo, ki presega trenutne pogodbe in ki naslavlja institucionalne reforme, ki so potrebne za to, da bo Evropska unija dejansko zagotovila to, kar mora zagotoviti za naše državljane. Je pa res, da bi za to morali spremeniti naše pogodbe. Oba poročila predstavljata tudi naše mnenje o prihodnosti Evropske unije, saj pa se je treba pogledati v luči roadmapa iz Bratislave in v luči tega, kar se dogaja v svetu. Glede obletnice rimske pogodbe in praznovanj, ki bodo potekale v Rimu ob koncu marca naslednjega leta. Poleg tega pa je vse povezano tudi z delom komisije v zvezi z Belo knjigo. Kako bo pač komisija izboljšala delo Evropske unije in tudi na takšen način bomo mi prispevali svoj glas k celotni razpravi o razvoju Evropske unije. Mislim, da ste že dobili določene formularje, ki jih morate izpolniti, tako da bomo vedeli, ali želite spregovoriti v teku današnje razprave nekdo bo seveda tudi pobral vse te formularje, vem, da ste navajni na takšno delo. Mislim, da je to zelo dobro, kajti potem bo vsem jasno, enako velja tudi za delo v okviru kozaka. Toliko z moje strani. bi pa vse želela povabiti, da se nam pridružite na skupnem kosilu tudi. Gospod komisar, ko bi želela povabiti na to kosilo, pa tudi Petra Javorčika. Sedaj pa bom dala besedo Kristalini Georgijevi, podpredsednici Evropske komisije. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala tudi za priložnost, da se lahko vam danes pridružim na tem sestanku. Sem tukaj v imenu prvega podpredsednika Timermansa, ki bi z veseljem bil z vami, ampak danes seveda gosti letni dialog med voditelji svetovnih verespovedi. Zato me tudi prosil, da pridem sem na mesto njega cenjeni člani, na začetku bom povedala nekaj preprostega. Svet se spreminja. Svet se spreminja z, z veliko hitrostjo. Določene spremembe so pozitivne. Svet postaje bogatejši. Osemdeset bilijonov trilijonov proizvajamo vsako leto. Milijarda ljudi v zadnjih desetletjih ne živi več v izjemni revščini. Tehnologija spreminja naše življenje, naše delo. Vsak dan prihaja do teh sprememb. Moja vnukinja tudi razume, da je prišlo do številnih premikov. Jaz sem zelo dobra babica in veliko krat tudi pripovedujem o tem, kakšen je bil svet, ko sem bila stara pet let, tako kot ona. Takrat še ni bilo televizije in računalnikov in me gleda in me vpraša, ali smela potem samo iPad. Res svet se spreminja. In če primerjamo življenje študentov, v naših časih in sedaj potem smo res priča korenitim spremembam. Tudi zdravstvo se je korenito spremenilo. Tehnologije spreminjajo naš svet na bolje, pa tudi na slabše. Sicer so povezave boljše. Potujejo dobri državljani, ampak tudi slabi državljani. Zlo tudi potuje po tehnologiji ki jo ima moja vnukinja tako rada. V Evropi smo tudi priča množičnemu pretoku ljudi, ki je samo v porastu v zadnjih časih. Današnji svet je veliko bolj krhek, kakor pa v preteklosti, bolje izpostavljen sunkom, kakor v preteklosti. Imamo vojne v bližnji soseščini, in mislim, da smo res bližje te nestabilnosti, kakor drugi del sveta. Podnebne spremembe so že z nami, čutimo njihove posledice, poleg tega pa lahko tudi finančni sunki v nekaj urah pretrese celotni svet. Spomnimo se, zloma borza v Šenghaju. Čez nekaj ur smo čutili te sunke tudi v Evropi. V zadnjih sedmih letih pa Evropa šepa od ene krize do druge. Imeli smo gospodarsko, finančno krizo, krizo evroobmočja, krizo v Grčiji, prebežniško krizo. Sedaj pa se soočamo z političnimi sunki, po referendumu v Združenem kraljestvu. To pa pomeni, da je ljudi strah, skrbi jih v Evropi, v ZDA, posod jih skrbi in ta zaskrbljenost sedaj tudi nudi čudovite možnosti za razvoj političnih trendov, ki jih moramo resno imeti. Populizem se širi, vsak dan ga vidimo pred našimi očmi. V Evropi sedaj marsikdo misli, da je zlata doba že za nami in da smo sedaj v obdobju negotovosti. Nažalost smo zaradi tega tudi malo pozabljivi. Pozabljamo, kako dobra je dejansko Evropska unija. Pozabljamo, da v Evropski uniji še vedno živi 500 milijonov ljudi, no moramo počakati na to, kaj se bo zgodilo z Združenem kraljestvu v prihodnosti. Ampak imamo največji enotni trg na svetu in tudi največji prostor za prosti pretok ljudi. Še vedno smo največje gospodarstvo na svetu, na to pozabljamo. Smo tudi zelo konkurenčni in na to lahko hitro pozabimo, kadar seveda živimo v času negotovosti in sunkov. Zato se moramo vprašati o naših izbirah, zakaj se bomo odločili. Spremembo sveta se bo tudi Evropa pa spremenila. Tudi Evropska unija se bo spremenila, ampak seveda sedaj moramo se odločiti o tem, v katero smer se bomo spremenili. Tako, da bomo ustvarili boljši svet za naše otroke. Upamo, da bo to obdobje negotovosti se spremenilo v obdobje poguma, tako da se bomo lahko s tem pogumom soočili z izzivi, ki nas čakajo in se tudi odločili na takšen način, da bo Evropa močnejša po tem obdobju negotovosti. Kaj pa si jaz mislim o temeljnih izzivih, s katerimi se sedaj soočamo? Največji izziv je, da Evropska unija postane bolj prožna s pričo vseh teh sunkov. Če smo prožni, se lahko hitro odzovemo lahko hitro preusmerimo svoje povdarke in tudi hitro namenimo finančne sredstva tja, kamor pravzaprav sodijo. Sem komisarka za proračune in za vas imam eno jasno sporočilo. Evropski parlament je storil veliko uslugo Evropski uniji, ko smo se pogajali o trenutnem večletnem finančnem okviru. Zakaj? Evropski parlament je ustrajal pri prožnosti v samem proračunu. S tem smo tudi ustvarili dovolj prostora, da smo lahko proračun sproti preoblikovali in to nam je uspelo zaradi Evropskega parlamenta. Tako smo potrojili sredstva za migracije. 60 milijardih imamo, 16 milijardih imamo, prej smo imeli samo 5 Poleg tega pa smo lahko na takšen način tudi bolje služili našim državljanom. Sedaj se osredotočamo samo na dve prioriteti, ne na 20, ne na 100, samo na dve. Naložbe v delovna mesta in rast in boj z izzivi na področju varnosti in migracijami. Ko govorim o prožnosti, Vem, da to, kar imamo sedaj, še ni dovolj. Upam, da bo naslednja večjega finančna perspektiva še bolj prožna in da bo nek tampon spričo teh šokov. Mario Monti bo danes tudi spregovoril, ki je tudi odgovoren za skupino za lasna sredstva. Povedal vam bo tudi, da moramo posodobiti naše proračune tudi glede zbiranja in tudi porabe teh sredstev. Potem pa še drug pogoj za uspešno unijo. Naša Evropska unija mora biti realnost, tako da bomo res veliki pri velikih zadevah in majhni pri majhnih zadevah. V zadnjem času smo bili veliko bolj selektivni, bolj smo prisluhnili vam in našim državljanom glede tega, kar lahko počnemo na ravni Evropske unije in kar lahko države članice storijo bolje. Ta selektivnost se mora seveda tudi okrepiti z političnim odločanjem, ki pa ne bo tako kompleksen kot je danes. Pa še tretjič, moramo se preoblikovati in o tem se boste tudi pogovarjali danes popovdan, ko boste seveda slišali nekaj o poročilih. Evropska unija se mora popolnoma preoblikovati. Komisija bo marca predstavila belo knjigo, o prihodnosti Evropske unije in o prihodnosti Evropske monetarne in ekonomske unije. Je pa res, da obstajajo določene podobnosti med EMU in Evropsko unijo, ampak obstajajo pa tudi določene specifike. V zadnjem letu pa smo se tudi osredotočili na to, da bi to kazali, da se lahko hitro odločamo in da smo lahko hitri pri izvajanju zakonodaje, tako da bomo izpolnili zahteve naših državljanov. V šestih mesecih smo tudi ustanovili Evropsko obaljno in mejno stražo, ki se daj zelo dobro deluje. Že sedem let sem z vami in nikoli nam ni uspelo nekaj tako hitro udejaniti. Sveda smo to storili hitro, mobilizirali smo, kajti če ne bomo zaščitili naših zunanjih meja, se bodo notranje meje ponovno spostavile. Vprašanje za nas pa je, kako lahko izvajamo odločitve z isto hitrostjo pri ostalih zadevah, kako lahko to mobilizacijo in izkušnjo pretvorimo v naš vsakdanji, zakaj bi bila to samo izjema, ne pa pravilo pri našem delu. Pripričana sem, da se boste pogovarjali o tem, kako lahko krepite glas naših državljanov. V zadnjih letih sem namreč opazila, pa tudi vi ste opazili, da Evropska unija ni grešni kozel. Države članice pravijo, da je Bruselj kriv za so nesrečo. Včasih pa to stori tudi Bruselj, ampak s tem moramo končati, moramo zakopati takšne pristope, kajti v veharnem morju moramo navigirati skupaj ne moremo dejati, da se potaplja samo en del ladje. Če se ladja potaplja, potem se potaplja celotna ladja. In ta govor bom za, če, zaključila s tem, kar sem danes začela. Potrebujemo proračun, ampak enotnost Evropska unija je še bolj pomembna. Potrebujemo enotnost med državami članicami, enotnost državljanov in enotnost Evropske unije, da bomo kos tem izzivom, da bomo premostili to zaskrbljenost, ki pesti naše državljane. Thank you. Thank Hvala, gospa komisarka. Ponavadi tukaj ni aplauz, ampak eh, mislim, da smo res zelo hvaležni za to, kar ste povedali. Sedaj seveda čakamo na proračun, to je vedno zelo težka naloga, zelo pomembna danes. No pa, omenili ste belo knjigo, na kateri komisija dela in mislim, da je to pomembno za nas vse. Tako da bomo videli, kako to bilo knjigo pretvoriti v časovni načrt in kako bo ta bratislavski časovni načrt povezan z drugimi načrti, kar nas bo vse skupaj popeljalo v prihodnost in potrebne spremembe. Hvala lepa torej. No, ne vem, um, kdaj morate oditi prosim, ostanite, koliko se le da, ampak pač odvisno od vas. Sedaj pa prva točka na dnevnem redu, um, pravica do preiskave. Ramon Hauregi je to, da bo tako dobil besedo, ampak vmes, um, torej ko on govori, prosim, da nam poveste, kdo želi od vas govoriti, tako da bomo vedeli, koliko govorcev imamo oziroma koliko časa lahko vsak dobi ta dosje je v teku že od konca prejšnjega mandata in to je zelo pomemben dosje. Je eden izmed najbolj težkih, eh, kajti sam postopek in pa pogodba s tem v zvezi eh, je zelo okoran postopek Prav tako včasih prihaja do velikih razlik med institucijami in pa mnenjem, sploh naprimer med svetom in pa parlamentom. To potem v bistvu potem še povečuje težave, ki že izhajajo iz same pogodbe. Torej, to pravim zato, ker se želim izogniti temu, eh, da kdo Ramona ne bi prav razumel, No, gledajte, moram reči, da v zadnjih parih letih ni bilo veliko korakov naprej eh, na tem področju, prav zaradi vseh teh razlik. Prav slovaško predsedstvo pa je sedaj začelo delati na tem in res cenimo ta poskus, ampak še vedno nas čaka veliko, veliko dela in časa. Veliko časa je še pred nami. Preden gremo naprej. Tukaj v Evropi obstaja določene nepravilnosti in pa postopki. Glede, na čezevropski ravni moramo nekaj storiti, če ne, nič ne bo rešeno. Naprimer, Panama um, dokumenti, potem um, drugi škandali um, in pa druge zgodbe so pokazale, kaj je pomembno za evropske državljane, naprimer glede davko in podobno. Tukaj lahko marsikaj naredimo za naše državljane. Prav zato potrebujemo to zakonodajo za pravico do preiskave tako da se tudi vam pridružimo na nacionalni ravni. In mislim, da gremo vsi v glavnem v isto smer. Prav zato je to za nas zelo pomembno. In prav zato smo se odločili za to skupno razpravo. Toliko z moje strani. In sedaj da besedo Ramon Horigiju, ki je poročevalec za ta zelo težek profil. Presidenta in Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni, gospa komisarka. Dobrodošli. In dobrodošli tudi vsi predstavniki nacionalnih parlamentov. Danes smo tukaj zaradi pravice, ki jo je dobil Evropski parlament. Torej gre za pravico do vzpostavitve preiskovalnih odborov pravica do preiskave je zelo ključna za Evropski parlament. Zelo pomembno je, da ima parlament veliko pravic, tako da lahko opravi preiskave in izvede študije, če je prišlo do kršitve pravic ali pa je, če je bil zakon neustrezno uveljavljen v praksi. Prav zato Evropski parlament dobil to pravico do preiskav. In to je eno izmed redkih vprašanj, kjer ima parlament pravico do pobude za zakonodajo. Torej, tukaj lahko res sproži oblikovanje zakonodaje. Pri drugih stvarih vedno potrebujemo pobudo strani komisije. No, ko smo poskušali izvesti to pravico, smo naleteli na politične težave. Svet, torej 28 držav članic, se ne strinja s temi možnostmi do pravice preiskovalnih odborov. Kajti tukaj prihaja do napetosti, do konfliktov med državami članicami, in pa nacionalne pristojnosti, eh, te pa drugostane evropske pristojnosti. Torej, nasplošno imamo pozitiven dialog s komisijo, ampak svet pa omejuje naša vprašanja in pa naše zakonodajne zmogljivosti, ki jih je v bistvu Evropski parlament dobil po zakonodaje. Torej, parlament želi to pravico in želimo upravljati takšne preiskave. To pa je potem seveda včasih problem, kajti mi želimo poslušati vas. Ko se svet pogaja z parlamenti, rečejo, ne, gledajte, mi, država članice, pa ne želimo te pravice do preiskave. Ampak, torej, ja, države ne želijo te pravice, mi se potem vedno pogovarjamo o evropskih institucijah kot celoti, kot celoti. Ampak je pa včasih čisto možno, da pride do ne pravilnega funkcioniranja v posamečni državi članici ali pa več državah članicah. To se lahko zgodi, naprimer, ko uveljavljate evropsko zakonodajo ali pa se to zgodi, ko države ne delujo ravno najbolje. In Evropski parlament potem tukaj lahko posreduje in lahko izpostavi določene nepravilne eh, načine uveljavljanja zakonodaje in to poskuša popraviti, če se da. Potem še nekaj. Parlament ima pravico do preiskave, lahko pozove predstavnike nacionalnih držav, da pridejo v preiskovanje odbor Evropskega parlamenta glede številnih vprašanj. Torej, za konkretno vprašanje, zaradi katerega je bil vzpostavljen preiskovalni odbor. 12. člen uredbe pravi takole če pride do kršitve zakonodaje Evropske unije ali če pride do neustrezne uporabe zakonodaje v okviru javnih organov v državi članici, eh, v tem primeru lahko Evropski parlament prosi nacionalne parlamente, da sodelujejo pri tej preiskavi. Tudi komisija lahko prosi nacionalne parlamente, da sodelujejo pri tej preiskavi lahko tudi Evropski parlament eh, doseže določene sporozume z nacionalnimi parlamenti. In tukaj sem pri prvem vprašanju. Po mojem mnenju je smiselno reči, da nacionalni parlamenti morajo sodelovati z Evropskim parlamentom, ko govorimo o napačnem delovanju v državi članici ali je to sodelovanje izvedljivo ali ne. To je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje, 13. člen, tam je govora o zmožnosti Evropskega parlamenta, da posreduje na terenu, torej tu gre za to, kako potem preiskovalna ekipa Evropskega parlamenta deluje v konkretni države članice. Ali lahko ta preiskovalni odbor opravi inšpekcijo, na primer? To je člen 13. Ali je to realistično ali ne? To je potem nadaljne vprašanje. In potem člen 14. Še eno vprašanje. Zelo ključno. Torej, preiskovalni odbor lahko v bistvu vloži pritožbo eh, proti državi članici ali pa več državam. Pogosto gre za več držav v takšni preiskavi. Uh, mi se v bistvu ponavadi um, ne pritužujemo glede same konkretne države per se, ampak gre za neustrezno zakonodajo ali pa izvajanje zakonodaje v tej konkretni državi. Za to gre. Prav tako lahko potem uh, tudi pridemo do konflikta zaradi napačnih informacij. Uh, in te informacije so včasih lahko tudi tajne v državah članicah. Potem tukaj lahko govorimo tudi naprimer o pričah. <clears throat> naprimer. po pravilih preiskovalni odbor Evropskega parlamenta lahko pozove vsakega evropskega državljana, da posreduje izjavo. Lahko prosimo vsakega evropejca, da pride v ta preiskovalni odbor in da poda dokazno gradivo oziroma priča. To je v 15. členu. 15. člen pravi, da če je Evropski parlament Eh, pozval državljana, da pride v odbor, se ta državljan mora odzvati. To velja za kakršno koli vprašanje, ki ga morda lahko parlament preizkuje. In še nekaj. Lahko Evropski parlament tudi preda to pravico nacionalni državi, kjer ta državljan dejansko prebiva. To je v skladu z pravnimi instrumenti in pogoji v tej državi. In to potem pomeni, da mora ta posameznik priti uh, pred Evropski parlament. To torej pomeni, da mora država članica sama pozvati tega državljana, da pride pred preiskovanje odbor Evropskega parlamenta. Prav tako govorimo tudi o tem, da ima preiskovalni odbor pravico, da skliče Eh, srečanja, oziroma da pozove predstavnike vlad v parlamentih in potem preiskovalni odbor lahko torej, zahteva od teh oseb, da podajo izjavo. Tudi tukaj imamo odprto vprašanje. Tudi tukaj moramo navezati stik z nacionalnim parlamentom, da se to osebo pozive, pozove k um, sodelovanju. Torej, to potem lahko vodi v določene konflikte. Preiskovalni odbor mora izvajati pritisk na osebje v vladah, na predstavnike v vladah, ampak mi v bistvu to težko počnemo v praksi, če uh, nijamo sankcij na voljo ljudje pač nikoli ne bodo prišli, če ne bo nobenih možnih sankcij, nikoli ne bodo resno imeli preiskovalnega odbora. Potem še nekaj. Preiskovalni odbor, kot rečeno, ne more sankcionirati oseb, ki ne pridejo na zaslišanje oziroma pričane in zato mora torej Evropski parlament ponovno se sklicevati na nacionalno zakonodajo ali pa se povezati z nacionalnim parlamentom države članice. Njih mora Evropski parlament prositi, da izvajajo sankcije za tiste, ki ne sodelujo s preiskovalnim odborom Evropskega parlamenta. Mi tega ne, sami ne moramo početi. Torej, um, kot rečeno, um, mi nimamo takšnih pooblastil. Kar pomeni, da moramo sodelovati z državami članicami. Ne glede na to, kakšen je sistem v državi članici za izvajanje sankcij, mi kot Evropski parlament moramo poskrbiti za to, da Evropski parlament lahko nekako reši takšno vprašanje. Naš eh, cilj um, ni bil evropski sistem sankcij, to je še vedno nacionalna pristojnost, ampak v sodelovanju torej z preiskovalnim odborom Evropskega parlamenta. Če bi, naprimer, odbor prosil državo članico ali več držav, da sodelujejo s preiskovalnim odborom, potem naj bi se to izvedlo ne samo pri sankcijah, ampak tudi sicer, naprimer v zvezi s sodelovanjem na splošno z Evropskim parlamentom. Predsedujoča, končujem. Skratka, kaj potrebujemo vaše mnenje pri tem? Pogosto se ustvari vtis. Torej tudi strani komisije, da obstajajo velika nasprotovanja. Torej, ali Evropski parlament sploh lahko uh, pripravi zakonodajo. No, pa še vedno v bistvu komisija je dokaj pozitivna do nas, eh, svet pa nam pogosto nasprotuje. Mi kot Evropski parlament ne moramo pripraviti nikakršne zakonodaje brez eh, odobritve sveta, sveta držav članic. Svet pa nam pravi, da države članice niso pripravljene sprijeti teh pristojnosti glede preiskovalne pravice. In to je že povedala Marija Hübner. Imamo sedaj dve preiskavi glede panamskih dokumentov in Volkswagna. Kaj ti zdi se, da so pri nadzoru izpustov iz avtomobilov pristojni organi neprimerno postopali. Toliko sem se hotel samo odzvati na pripombe predsednice. Hvala. Gospa komisarka Georgieva je odšla, ampak tukaj je pa pristojni direktor Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in to vključuje, torej ti odnosi vključujejo tudi nacionalne parlamente. Hvala lepa, da ste prišli direktor bo tudi tukaj um, na voljo za vprašanja. Štirje si želite oglasiti. To pomeni, da ta tema ni zelo priljubljena ali pa ni interesa med nacionalnimi parlamenti ali kako. V Evropskem parlamentu se praktično nikoli ne zgodi, vsaj kolikor sem bila sama tukaj, se skoraj da nikoli ne zgodi, da ne bi imeli um, omenjega časa za govor. Ampak tukaj pa ja, tukaj ne bom um, nečesar omejevala. Ampak res prosim, da se čim bolj kratki in jedrnati. Uh, gospod Ažbalis iz Litve, uh, Ažbalis Antonius, uh, prosim, beseda je vaša. Uh, sorry, madam chair, I asked uh, the floor for the next item. Pa pri naslednji točki sem pravzaprav želela beseda, ne pa tukaj. Uh, uh, pani przewodnicząca koleżanki i koledzy e, e, ta sprawa pokazuje dobrze dylematy e, konstytucyjne hvala ta tema kaže da obstajajo ustavne težave in pa institucionalne težave v naših odnosih torej med EU in pa državami članicami radi ponovil to, kar sem že povedal v preteklosti v različnih razpravah. V zvezi s poročilom, kolego. To gre za preiskovalne pristojnosti Evropskega parlamenta. Načeloma je treba spoštovati um, evropske institucije, pa njihove zmožnosti samo omejevanja pri teh pristojnostih. Torej, to velja za oboje in za nacionalne in za evropske institucije. Seveda svet pa ni idealen. Torej, morda Evropski parlament v določenem meri lahko posega v nacionalne institucije v določenem meri, ampak um, načelo ločevanja poblastil je res zelo pomembno in to je treba spoštovati. Te pristojnosti so v bistvu že skoraj da kazensko-pravne pristojnosti in zato nisem presenečen, ko slišim, da je svet skeptičen glede teh predlogov, torej teh predlogov, ki v bistvu ne prezujejo da bi Evropski parlament imel določen nadzor nad ministri ali pa drugimi uradniki v državah članicah. Torej, določno samo omejitev mislim, da potrebujemo, torej samo omejitev v Evropskem parlamentu, potem mislim, da lahko dosežemo napredek. No, ampak seveda pa je vedno zanimivo slišati uh, mnenja predstavnikov nacionalnih parlamentov. Eh, Mr. Antič. Gospod Antič, Francesco, Španija. <clears throat> Hvala za besedo. Uvodoma bi želel povedati, da se strinjam z Ramonom. Tudi nacionalni parlamenti morajo sodelovati pri preiskovalni pravici. Evropska unija pač mora tudi polagati račune državam članicam za določene dejavnosti, ki jih opravlja. Potrebujemo večjo preglednost in to bi lahko storili s tem, da se parlamentu poda to pravico do preiskave, poizvedbe. Je pa res, da moramo malo tudi razmisliti o tem, da ta pravica pride tudi z določenimi omejitvami. Prej ste govorili o tem, da potrebujemo več Evrope, več enotnosti. In prav zato tudi sam mislim, da je nujno, da tej enotnosti damo tudi določena orodja za preglednost, ki bodo to enotnost še bolj okrepili. Vem, da prihaja do določenega trenja, med različnimi institucijami, treba je namreč ohraniti še ustaljeno ravnotežje. Sam mislim, da je treba sodelovati s državami članicami, pa tudi uh, ta sestanek je zelo dobra priložnost za to, da se pogovarjamo o teh zadevah. Ampak kakorkoli, drugače popolnoma podpiram Ramona, kajti sam tudi verjamem, da mu potrebujemo več enotnosti. Eh, Hvala. Mislim, da nišče več ne uh, že besede niti iz nacionalnih prometov, niti evropskega. Torej, Trebiko Forte, direktor, prosim, če to komentirate, tukaj torej potrebujemo in svetno komisijo, tudi komisija je zelo pomemben partner v tem sodelovanju. Hvala. Jaz seveda bi rad izkoristil to priložnost, da lahko torej izmenjamo stališča z nacionalnim parlamentom in pa evropskim parlamentom. Torej, nekaj komentarjev. Najprej ta pravica do preiskave. Mislim, da sedaj imamo odlično priložnost za napredek ta uredba je izpostavila določene možnosti za preiskave in pokazalo se je, da smo bili uspešni, ampak včasih pa tudi prihaja do pomankljivosti. Naprimer, včasih stvari niso zadosti usklajene, naprimer pri dostopu do dokumentov je že tako. Ali pa je treba nekoliko posodobiti določene prakse pri preiskavah. Skratka, tukaj res lahko marsikaj naredimo in posodobimo te predpise. Ko posodobiš uredbo, je treba marsikaj narediti, eh, torej treba ukrepiti dialog, to sedaj počnemo. Potem poznaje seveda lahko stvari še dodatno izboljšamo z dodatnimi pripombami. To je zelo koristno, torej, če dobimo tako boljšo sliko o tem, kako lahko nacionalni evropski instrumenti in organizacije med seboj sodelujejo. Pa še nekaj. Še en element se je pojavil v razpravi zadnjič eh, skupaj z slovaškim predsedstvom. Smo razpravljali o tem, da se res moramo nekaj naučiti iz preteklosti. Imeli smo dva pomembna preiskovana odbora. Ta dva trenutno delujeta, sta zelo aktivna ene emis uh, poročilo in pa še pozneje bomo dobili poročilo o uh, panamskih dokumentih, torej za 2017. In zelo pomembno bo vse skupaj tudi oceniti, če predlagaš uredbo, je treba stvari pozneje tudi evalvirati. In mislim, da si tudi komisija tega želi. Gotovo. No, z naše strani lahko rečem, da bi res eh, zelo toplo pozdravili takšno revizijo eh, zaradi vseh naštetih argumentov. Pa še par besed o sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Sploh po govoru o stanju Unije smo začeli s tem sodelovanjem um, praktično z vsemi predstavniki nacionalnih parlamentov smo se začeli pogovarjati uh, glede tega sporočila State of the Union, no ampak uh, Je pa še nekaj pomembnega. Ta komisija je opravila okoli 500 uradnih ali pa uradnih obiskov eh, v nacionalnih parlamentih od začetka mandata komisije. No, uh, vso geno, torej imam določene pristojnosti, to pravim zato, pa tudi zaradi širšega konteksta, torej nasplošno zelo veliko pozornosti posvečamo sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. In prav pri tem dosega mislim, da je zelo koristno, da čim bolj tesno sodelujemo. Hvala. Hvala, pridem dan besedo nazaj poročevalcu. Še nekaj? upam, da boste to prav razumeli. Torej, pri tem dosjeju ni neposredne vloge nacionalnih parlamentov, tukaj gre za sodelovanje med tremi institucijami. Pri volilni zakonodaji je stvar drugačna, tam imamo tudi nacionalne postopke za potrditev ali pa ratifikacijo zakona. Tukaj pa gre za sodelovanje med tremi evropskimi institucijami, komisijo, svetom in parlamentom. Evropski parlament torej potrebuje soglasje, privolitev, eh, svet pa bo um, delal z kvalificirano večino um, in pa skupaj z Evropsko komisijo. Napak no, vi kot nacionalni parlamenti lahko tudi prosite svoje vlade, morda to počnete v zadnjih dveh letih, uh, da nekaj naredijo. Kaj ti? Tukaj mislim, da imamo skupne interese tudi z nacionalnimi parlamenti, namreč, da nekaj naredimo pri stvarih, ki se zdijo zelo bistvene za državljane. Državljani si želijo poštene obravnave in torej od evropskih institucij in od vlad pričakujo, da te nekaj storijo pri teh zelo pomembnih vprašanjih. Že prej sem podala nekaj primerov parlamentarnih odborov, um, ker tukaj delamo torej za pošteno davčno obravnavo, vi ste omenili naprimer panamske dokumente in tako dalje. Skratka, tudi vi imate lahko politično vlogo, seveda, če vas ta zanima, tako lahko podpirate takšen razvoj dogodkov oziroma evolucijo uh, vloge Evropskega parlamenta pri pomembnih projektih. No, sedaj pa dam besedo nazaj Ramonu. Ne vem, imate kakšne dodatne pripombe? Ja, Hvala za besedo. Hvala tudi za to, da ste tudi posredovali svoje mnenje, čeprav nisem slišal številnih predlogov. Bi pa želel spostaviti troje. Najprej bi želel še enkrat povdariti, da je Lizbonska pogodba tista, ki je dala Evropskemu parlamentu možnost, da uveljavlja to pravico. In to ni bilo čisto na ključje. Evropski parlament pač predstavlja evropske državljane, vsi namreč vemo, da nas v enem dnevu po celotni Evropski uniji izvoli 500 milijonov državljanov. Evropski parlament predstavlja državljane in seveda zato mora imeti tudi pravico do preiskave. To je nekaj čisto običajnega tudi pri ostalih parlamentih po celotnem svetu. In Lizbonska pogodba je dala parlamentu tudi pravico, da sam to ureja. Potem pa drugič. Mi ne ustvarjamo nove evropske pravice, ki bi kršila kakršnokoli pristojnost držav članic. Mi ne ustvarjamo kazenskega prava oziroma pravic na tem področju, kajti vsi vemo, da je kazensko pravo v pristojnosti držav članic. Poleg tega niti ne ustvarjamo sistema, s katerim bi kršili normative nacionalnih parlamentov na področju preiskav in poizved. Jaz samo pravim, da če moja preiskava seveda tudi pride do vaše države članice, se pač uporablja kazensko pravo te države članice za priče, ki jih pač mi seveda uporabimo. Pred nekaj meseci smo imeli v Evropi velik škandal, LuxLeaks. Eno državo ena država oziroma več držav, več držav pravim, več držav pravim, tako je. Strinjam se s tem, ustvarja davčno politiko, ki je lahko nelojalna do ostalih sosedov. Se pravi, te države sklepajo sporazume z določenimi podjetji, tako da se ta podjetja odločijo, da bodo imela sedež v teh državah in mislim, da je to nelojalno do drugih držav. In Evropski parlament se je odločil za to, da imamo preiskavo v zvezi z Luxleaks. Enako velja tudi za panamske dokumente. Recimo, če se pogledamo še evropsko politiko na področju kmetijstva, če bi tukaj prišlo do goljufij, recimo, da bi določena država članica dajala preveč subvencij svojemu kmetijskemu sektorju. Evropski parlament ima pravico do preiskave na tem področju. To sploh ni nič prešljivega. Poraja pa se seveda vprašanje v zvezi z pristojnostmi in te pristojnosti je treba opredeliti skupaj s svetom in komisijo. Tako da bomo pač lahko videli ali dokumente, ki jih zahtevamo, ne moremo dobiti zaradi zaupnosti njihove narave oziroma, če neka priča prosi, da če se ga posname, da se ta posnetek recimo uh, ohrani samo za določen čas. Se pravi, mi imamo pravico, to sploh ni noben vprašaj. Mi moramo imeti tudi posebno zakonodajo, ki bo urejala pravice Evropskega parlamenta glede preiskav kršitev evropskega prava. Evropsko državljanstvo namreč hoče vedeti, ali se bo parlament odzval na škandale, do katerih bo prišlo. Hočejo vedeti, ali se bo parlament odzval na te nepravilnosti in jih s tem tudi popravil. Pa naj gre za uh, nepoštene, nelojalne oziroma goljofive prakse. Najlepša hvala. Uh, Hvala. Ni več drugih komentarjev in zato bom zaključila s to točko in gremo kar naprej na drugo točko, torej drugi del dopodanskega sestanka, to pa je razprava o reviziji. Volilne zakonodaje EU. Najprej bom sama začela z uvodom, kajti sem ena izmed poročevalcev. Jo Leinen, um, nemški kolega je tudi soporočevalec. In še nekaj ne vas spomnim. Nekateri kolegi so že želeli besedo pri tej točki, no, ampak sedaj bom to predstavila in torej povejte, če želite govoriti, um, prosim, javite se oziroma tudi predstavite dokumente. Like the right of inquiry also the uh, European Union selection kar se tiče spremembe volilne zakonodaje v Evropski uniji, je to precej specifičen dosje. To je eno redkih pogostir, ki ga lahko spodbudimo v Evropskem parlamentu. Kot veste, ima Evropski parlament zelo omejeno možnost spodbujanja zakonodaje. Kar se tiče člena 223.1 pogodbe o delovanju Evropske unije, v primeru volilne zakonodaje parlament pripravi predlog zakonodaje in to smo storili. Potem pa smo tudi glasovali na plenarnem zasedanju, kjer potrebujemo enostavno večino, to smo dobili. Potem pa gre to v svet in končno svet potem to pošle kot predlog sveta. O tem pa moramo potem glasovati v parlamentu z absolutno večino vseh poslancev. Izjiv na koncu je torej večji za parlament kot na začetku. Potem pa mora ta predlog biti ratificiran. To mi tako imenujemo. Lahko pa se to imenuje tudi drugače glede na ustavne določbe po državah članicah. Torej, postopek je zelo zapleten in zahteva veliko sodelovanja, več kot običajno, med vsemi evropskimi institucijami. V celotnem postopku, v celotnem postopek je vključena tudi Evropska komisija s pravico podanja pripomp na ta dosje. Kot parlament v skladu s tem členom, ki sem ga omenila, smo imeli možnost dveh pristopov po pogodbi bi lahko pripravili ta predlog v skladu z enotnim postopkom. Lahko bi torej podali enotni predlog za evropske volitve in ne bi upoštevali nacionalnih tradicij in rešitev. Lahko pa bi to storili v skladu z nekaterimi skupnimi načeli, dovolili pa bi potem še precej prožnosti in specifik po državah članicah. Samo načela bi bila torej enotna. Izbrali smo torej lažjo različico, blažji pristop. Želeli smo zagotoviti soglasje na nacionalni ravni. Mislimo pa, da na ravni držav članic tega ne cenijo dovolj, čeprav je ta pristop dejansko obral Evropski parlament. Odločili smo se tudi, da bomo zelo pragmatični in bomo naše predloge omejevali na pragmatične potrebne rešitve, ki nam bodo dovoljevale, da najprej posodobimo to, kar imamo. Najprej gre za akt iz leta 76 o evropskih volitvah. V tem času se je seveda EU precej povečala, razširila, svet se je spremenil in tudi izzivi, s katerimi se soočamo v Evropski uniji, so se spremenili. Tudi kar se tiče povezavo med EU in državljani. In zato je prilagoditev pravnega okvira zelo pomembna. Gospa komisarka je omenila tudi to, da se svet spreminja, tako da se mora spremeniti tudi EU in vse, kar okvirja odnose med državljani in EU. Vsi se moramo prilagoditi. Naš pristop je torej tak, da smo pustili predvsej svobode državam članicam, vendar pa želimo imeti nekaj skupnih načel. Cilj pa je bil, da bi do vrita 2019 morali storiti vse, da bi povečali volilno udeležbo. Prav tako predlagamo, da ta izziv demokratičnega primankljaja jemljemo bolj resno. Predlagali smo torej konkretna vprašanja. Tisti, ki boste spregovorili na to temo, ste si to bolj podrobno ogledali. Kot je dejal veleposlanik Javorček, pa je tudi slovaško predsedstvo se tega predloga Evropskega parlamenta lotilo zelo resno. Sodelujemo z, sodelovali smo z luksemburškim, pa tudi že z latijskim predsedstvom nizozemskim in sedaj slovaškim. Videli smo odločno zavezo in od prvega dne so se tega resno lotili. Zelo veliko sestankov smo imeli po delovnih skupinah, veleposlanik je to že omenil, jutri bo Koreper, prva politična raven, prvič o tem tudi razpravljala. Torej, resnično upamo, da bomo, za, da bomo v času predsedovanja Malte ta dosje tudi uspešno zaključili. Nekateri izmed vas veste, da so postopki v vaših državah za potrditev lahko tudi precej zapleteni in dolgotrajni, tako da bo potrebno kar zavihati rokave, da bi še pravočasno imeli to zakonodajo veljavno, da bi nove volitve lahko izvedli po tej zakonodaji. To je torej zelo pomembno. Preden dam besedo Jo Lajnenu za podrobnosti. Glede te uredbe pa naj omenim še nekaj. Dejstvo namreč, da smo o tem predlogu se pogovarjali tudi z voditelji političnih skupin na evropski ravni, z generalnimi sekretarji strank in pridobili smo odločno politično podporo za enega od vprašanj, to je, da bi evropske politične stranke na evropskih volitvah postale bolj vidne. Predlagamo, da imamo imena in logotipe na evropskih glasovalnih lističih, tako da bomo zadostili pravici državljanov, da vedo, v katero politično skupino spada tista oseba, za katero kanjo glasovati. Torej smo dobili pripombe tudi z tega političnega spektra obstoja Evropske unije. Tako, sedaj pa bo besedo dobil gospod Jo Lajnen za predstavitev predloga. Prosim. Ja. Dobro jutro vsem. Mislim, da je tole pravi forum za razpravo o reformi evropskih volitev. Evropski parlament, pa tudi nacionalni parlamenti nosijo odgovornost za poziv državljankam in državljanom, da se udeležijo volitev, da bodo te uspešne. Te volitve morajo biti resne, ne pa volitve drugega razreda. Zato je vloga Evropskega parlamenta postala prepomembna. Vsa pravila, ki jih imamo in ki jih sprejemamo za pol milijarde ljudi. Tudi nacionalni parlamenti pa morajo paziti na to, da bi evropske volitve izboljšali, kajti veliko pomankljivosti obstaja. Gospa Hübner je že dejala. Delamo na podlagi volilne zakonodaje iz leta 76. Pred 40 leti je to torej bilo sprejeto, od takrat pa se je spremenilo bore malo. Tako da torej lahko vidimo, da moramo na evropskih volitvah premostiti kar nekaj težav. Za skeptike, ki bodo seveda kasneje tudi spregovorili, seveda ni vse odvisno samo od postopkov, odvisno je tudi od vsebin evropske politike, ampak vseeno tudi postopki so pomembni. Po dolgih razpravah smo pripravili predlog, ki se stoji iz 16 elementov. Vemo, da vsega ne moremo urediti v tem krogu, kajti potrebujemo soglasje. Soglasje 28 terice v svetu. In vemo, če je potrebno soglasje, potem pridemo do najmanjšega skupnega imenovalca ne uspe, pa nam veliki med. Tako da sem pripričan, da to ni torej zadnjič, ko govorimo o evropskih volitvah, o pomenu letih in njihovem značaju. Morda bo naslednja konvencija naredila večje korake in morala uresničiti večje korake. Slovaškemu predsedstvu sem zelo hvaležen, ker so od prvega dne, od prvega julija, prvega dne predsedovanja prevzeli zelo aktivno ta dosje. Tudi zato, ker sedaj na prelomu let 2016-2017, tudi če tega ne dokončamo, lahko to naredimo koristno za evropske volitve leta 2019. Dobro, ta tema je zelo abstraktna, zelo oddaljena, vendar pa že naslednje leto in šele potem 2018 bomo pa res govorili o evropskih volitvah in potem bomo slišali, jo pa se se ni nič spremenilo. Tako da sem zelo, zelo hvaležen za angažma predsedstva, da bi skušali najti najmanjši skupni imenovalec. Imeli smo tri kategorije, izbrali smo tri kategorije za izboljšave. Prva je preglednost. To imenujem preglednost tudi v pripravi na evropske volitve. Tukaj imamo zelo velike razlike. V Veliki Britaniji se kandidati določijo že leto pred volitvami. V moji državi pa kandidati 6 do 8 mesecev pred volitvami vedo, da bodo kandidati in lahko začnejo s predvoljeno kampanjo, kajti volilni okraji so večinoma večji kot pri nacionalnih volitvah. V nekaterih državah pa še dva tedna pred volitvami kandidati ne vedo, da bodo kandidati. Torej, minimalni standardi za sesname kandidatov, za liste kandidatov, za volilni imenik, te stvari je potrebno urediti. Torej, minimalni standardi. Potem je gospa Hübner upravičeno dejala, da govorimo o evropskih volitvah pravzaprav pa nimamo evropskih volitev. Imamo 28 nacionalnih volilnih zakonodaj, volilnih predvolilnih bojev, 28 list kandidatov. Včasih se Evropa sploh ne pojavi v predvolilnem boju. Ena od zamisli je bila, da bi značaj evropskih volitev naredili bolj viden in sicer tako, da bi tiste stranke, ki so del določene politične družine, potem prevzele tudi logotip svoje politične družine in ga umestile na glasovalni listič, najbolje pa tudi v reklame, po televiziji. In če bo šlo, o tem se morajo stranke same odločiti, bi to lahko natisnili tudi na gradivo, ki ga delijo ljudem. Kajti tako pa če v Evropskem parlamentu smo del Evropske družine, dobro, nekateri ne, 95 odstotkov pa je del evropske družine in to povezavo bi bilo potrebno spostaviti. To bi bil prvi korak evropskih seznamov. Ne bomo imeli, evropskih list ne bo. To je bil naš predlog, to bi bil preboj, če bi poleg nacionalnih imeli tudi evropske liste, vendar pa to je sedaj iluzorno pričakovati. Tretjič, jaz s tem bom končal predstavitev, Tukaj pa gre za enako vrednost, bom rekel, glasov. Imeli smo dva predloga. Najprej, da bi zastopanost mošk in žensk v parlamentu izboljšali. V pogodbah je zapisana nediskriminacija moških in žensk. V veliko državah članicah že imamo postopke, kako lahko to izkoristimo za volitve. Drugi element pa je enako vrednost tudi glasov, ki jih odamo. Pol milijarde ljudi nas je v Evropi, tukaj pa je 751 poslancev. To ni veliko. V nekaterih državah proporcionalno glede števila prebivalstva se da dobiti mandat, ker ni minimalnega praga. V drugih državah pa veliko več. Zato, da se dobi mandat. In smo bili mnenja, da bi morali delovati bolj enakovredno, tako da bi imeli minimalni prag v vseh 28 državah za izvolitev. S tem bom končal. druge elemente najdete v svojih dokumentih. Zelo pa bi bili veseli, če bi slovaškemu predsedstvu uspelo to dvigniti na politično raven iz delovnih skupin, potem bi morda prišli do rezultata in tudi v nacionalnih parlamentih pa morate poskrbeti za izvedbo, da bo to res uspelo. Hvala lepa za vašo podporo. Hvala lepa. Sedem zahtev sem dobila, sedem vas želi spregovoriti, tako da vsak lahko dobi pet minut, morda celo več, če želite. Ni vam potrebno hiteti, res. Tako. Najprej gospod Androni Sadžubalis, prosim. Chair, dear colleagues, Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej se vprašamo, zakaj potrebujemo to revizijo volilne zakonodaje v EU. Je bilo kaj narobe v posameznih državah članicah z demokratičnimi postopki? Nikoli nisem imel takih težav, vendar pa veliko krat slišimo o razumnih argumentih kako smo oddaljeni od realnosti in kako se zaznava evropske institucije. Tako da moramo najprej kritično oceniti prav to. Naj vas spomnim na moto Evropske unije, združena v raznolikosti. Poskušamo pa sedaj uveljaviti enoten sistem po vseh državah članicah in to je proti raznolikosti demokratičnih postopkov in kultur posameznih držav članic. Prav tako menim, da bi ta enotnost postopno odpravila manjše evropske družine in ne bi več mogli priti v Evropski parlament. To bi ogrozilo tudi štiri poslance iz manjših evropskih držav. Kaj res želimo prejiti? na dominacijo dveh, treh političnih skupin, ne pa zagotavljanje raznolikosti. In to je ključna ideja evropskega političnega procesa. Reševanje demokratičnega primankljaja, razkoraka med državljani in institucijami, to je vse potrebno zagotoviti. Vendar pa ne tako, da bi še naprej zmanjševali moč držav članic in ki bi zmanjševali razlike med njimi. Umetne odločitve bodo spodbudile samo nov val protestov. Na tako nacionalni, pa še prav posebno evropski ravni. Zato razprav o reformah evropske zakonodaje ne more biti, ne da bi sodelovala najviša predstavništva nacionalnih držav in ne da bi prisluhnili voli evropskih državljanov in državljank. In še nekaj. Aprila smo se posvetovali v našem parlamentu z vsemi odpori, političnimi skupinami in vlada je podala politično mnenje o predlagani reviziji volilne zakonodaje. Kot veste, je mnenje predvsej negativno in zelo previdno. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ištvan Holik, Mačarska.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 No, morda je to tudi deloma povezano z evropsko zakladajo, ki ni sodobno, ampak um, so tukaj še številni drugi dejavniki. Državljani ne gredo na volišča iz drugih razlogov, torej ne zaradi volilne zakonodaje, ne gredo na volišča, ker ne zaupajo evropskih institu evropskim institucijam. In posodobitev volilne zakonodaje mislim, da ne bo rešila tega problema. Sena pa mislimo, da je prav, da proučimo oziroma morda tudi posodobimo volilno zakonodajo. Ampak tukaj se potem pojavi načelno vprašanje. Namreč tukaj bi to pomenilo, da bi regulirali pristojnosti držav članic. Zakonodajno regulirali. Priporočila to lahko podpremo, ker je to v bistvu bolj fakultativno, ampak mislim pa, da ne bi bilo dobro, da države potem izvajo zakone, um, ki bi jih dajala evropska raven za to področje. Potem še nekaj. Um, na mačarskem že imamo podobno zakonodajo za volitve, uh, in lahko podpremo tudi te predloge za državljane, ki živijo v tretjih državah, tako da tudi ti lahko glasujejo na evropskih volitvah. Pa še nekaj, še predloge kot naprimer uporaba logov evropskih političnih skupin, mi smo za to, ampak ne želimo pa, da je to zavezujoče, to bi bilo lahko samo priporočilo, to bi bilo bolj pravo. Če bi šli torej v to smer fakultativnosti, potem smo lahko za predlog. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Diane James, Evropski parlament, prosim. Um, hvala lepa. Predsednica, hvala lepa gospod Leinen za vaše pripombe. Morda bo koga presenetilo, da kot poslanka iz Združenega kraljestva želim podati pripombe na to glede na to, da če bo šlo vse posreče, ne bomo sodelovali pri volitvah 2019. Vendar pa jamstva za to ni, torej bi rada vseeno podala nekaj pripomp. Gospod Lajnen, vašem poročilo. Na drugi strani, v šestem oddelku, podate zanimiv predlog. Rada bi izpostavila vidik, ki je pomemben ne samo za Združeno kraljestvo, temveč tudi za druge države članice najprej omenjate skupni rok osmih tednov pred volitvami, kar se tiče registracije in izmenjave podatkov. Združeno kraljestvo verificira svoje volilne imenike jeseni pred volitvami in to omogoča kakovosten postopek za zbiranje in verifikacijo. To ni edinstveno. Zato torej, da bi predlagali tak časovni okvir, gospod Lenin, mislim, da je to nezadostno. Morda si moramo to ponovno bolj podobno ogledati, da ne bi upoštevali samo stališča Združenja kraljestva, temveč tudi drugih držav, da bi izmenjava podatkov, ki jo imamo, dejansko lahko pomenila izkoreninjenje prevar pri registraciji voljivcev. Zdi se, da nekateri postopki po državah članicah eh, zelo dobro že delujejo. Torej, če nekaj že dobro deluje, zakaj bi to spreminjali? Zakaj bi to popolnoma prevetrili? In potem pravica glasovanja na evropskih volitvah za vse državljane, ki živijo izven Evropske unije. Resnično želim izpostaviti vprašanje, ali je vprašanje dvojnega državljanstva bilo ustrezno obravnavano kar se tiče prebivanja v tujini. Mislim, da moramo premisliti tudi o tem. In o tem smo govorili tudi na nedavnem referendumu, kjer je to pravilo 15 let pomenilo, da vsak, ki je živel izven Združenega kresta, ni mogel sodelovati. To je bil dober pristop. Tako da mislim, da moramo upoštevati tudi to. Imeti moramo nek časovni okvir. Nekateri si izberejo, da živijo druge, potem prispevajo k tistemu gospodarstvu. Zakaj bi torej naj imeli kakršenkoli vpliv na to, kar se dogaja v Evropski uniji? Tretji vidik. To je v odstavku po listah, ko gre za to, da bi minimalna starost za voljivce naj bila 16 let po mojem mnenju, je imeti možnost glasovati na volitvah zelo pomembna pravica. To izpostavljam in to podpiram. Vendar pa, če mladi, in to želim izpostaviti, ne razumejo, zakaj gre, ne razumejo vidiko in vprašanj, s katerimi se soočajo, potem to resnično izkrivi to podobo in vločitev, ki jo bodo sprejeli. Naj zaključim še z dvema točkama, ki ju nisem videla v poročilu. Zavedam se, da obstaja predlog, ki je na to, da bi naj Združeno kraljestvo odšlo iz EU pred leta 2019, da bi 73 sedežev v Evropskem parlamentu imeli za nadnacionalne politične stranke, bi lahko dobili pripombo na to temo in bi videli, ali res razmišljate o tem. In potem še zadnja pripomba vidik nacionalnih referendumov. Predsednica zelenih gospa Harms je pri nekaj meseci dejala, da bi naj ti bili prepovedani. Točno to smo slišali tudi gospoda Junkerja. Če govorimo o volitvah, glasovanju, moramo o tem vprašanju referendumov tudi spregovoriti. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ana Marija Sura. Hvala za besedo. Dragi kolegi, pozdravljeni. Sedaj živim v Kataluniji, kljub temu, da sem prišla v Španijo pred leti kot migrantka. Moram tudi povedati, da V Kataluniji se taj delež migrantov predstavlja kar 20 odstotkov. Živimo v sožitju z ostalimi. Živimo v sožitju za mir in spoštujemo vse razlike. Poleg tega tudi verjamemo, da je sožitje tudi edina rešitev za mir v Evropski uniji. Zato tudi pravim, da je treba dati glasovalno pravico tudi migrantom, kajti glasovalna pravica mora biti povezana tudi z državljanstvom, ne samo s tem, da so ljudje rojeni v tej državi. To bi želela izpostaviti. Poleg tega pa tudi mislim, da bi se s tem lahko zoprstavili rasističnim argumentom, ki krivoma krivijo migranske skupnosti v Evropi, ker pač ne morejo iti na volitve in se tudi opredeliti ter poskrbeti za to, da bodo zmagali bolj svobodni. Vem, da je Evropska unija tista, ki mora biti v ospredju in mora dati tudi konkretne korake za boj proti ksenofobiji in rasizmu. In ta glasovna pravica, ki bi jo podelili tudi tistim, ki se niso rodili v Španiji, ampak so se preselili v Španijo in tam sedaj delajo, in plačujejo davke, s tem bi lahko res naredili Evropsko unijo bolj svobodno in miroljubno. Tudi naše skupnosti želijo imeti bolj mirno Evropo, ki bo služila vsem. Hvala lepa, gospa Sora. Filip Mau. Merci, Hvala. No, sem belgijec, ampak vseeno bom govoril francosko. Um, samo da boste vedeli, da sem belgijec. Sedaj pa nekaj pripomb glede tega besedila. Te določbe se nanašajo na dobre demokratične prakse. In mislim, da je prav, da spomnimo na te prakse. Ja, ampak mislim pa, da tukaj ne smemo postavljati ovir za vse skupaj. Naj tukaj, na primer, omenim transparentnost in pa enakopravnost v kampanji, potem enako spolov, vse to so pomembni elementi in to mislim, da bi moralo biti samo umevno. Mislim, da je zelo bistveno še nekaj drugega. Tisti, ki so izvoljeni in so potem poslanci Evropskega parlamenta, so izvoljeni za to, da predstavljajo državljane, ampak so pa tukaj skupna pravila, ki jih je treba spoštovati. In tukaj mislim naprimer na ta zgornji prak, ki določa predstavnike po volilnih okrožjih. Ta dejavnik se zdi zelo pomemben in tukaj mislim, da potrebujemo čim širše posvetovanje. Torej, kdaj si lahko izvoljen, s kakšnim odstotkom glasov v volitvah in tako dalje. To je mislim, da je zelo bistveno. Potem še sodelovanje na volitvah. Torej, volilna udeležba pri nas uh, je praktično izjema, kaj ti pri nas moraš oditi na volišča. Torej, uh, to potem ne potroča toliko težav, um, kot eh, vidimo v drugih državah. To je morda dober način, kako zainteresirati uh, državljane za evropske zadeve bi pa menil še pa drugih stvari, glasovanje iz tujine, naprimer, je tukaj relevantno, kaj ti težko se predstavljati. Naprimer, gledajte, eh, včasih imamo različne volitve v istem času, težko se torej predstavljati, da bi imeli eh, različne volilne predpise za iste volitve. Zato mislim, da je prav, da poskušamo uskladiti ta pravila. Na to ja, je lahko samo priporočilo. Uh, namreč to glede 16 let uh, za pravico do volilne odrežbe. Glede, večina držav ne želi sprejeti tega ukrepa tudi v svojih domačih zakonodajah za svoje volitve. In torej, torej če bi imeli evropske volitve, kjer bi bila starost um, za volitve nižja oziroma drugačna kot na nacionalni ravni, to je težko podpreti. Potem to vprašanje dvojnega državljanstva, tudi o tem je bilo govora, gledajte, naj povem anegdoto. Naprimer, imamo državljane, ki imajo dvojno državljanstvo, tukaj gre predvsem za države z obrobja in potem so me včasih kar dejali, sam sem pa dvakrat Eh, volil na evropskih volitvah. Niso se registrirali, to je bilo očitno možno. Kako je to sploh možno, to se lahko vprašamo. Torej, ne vem, nekdo je bil uh, v tujini uh, in je volil v neki drugi državi, kako je to mogoče. Večkratno glasovanje bi moralo biti nemogoče. Uh, mislim, da je to treba preveriti, čeprav je res, da ni veliko takšnih zgodb in torej ne vplivajo na končne rezultate, ampak vseeno. Pa še nekaj. Naj omenim razpravo v Belgiji ali pa še kaj druge. Elektronsko glasovanje, naprimer po internetu oziroma po pošti, to seveda prinaša določene težave tudi zaradi nadzora teh glasov, zaradi svobode glasovanja, torej ali je eh, bil nekdo pod pritiskom, ko je glasoval ali ne. Vse to je treba poštevati. In Mislim, da se moramo posvetovati in se pogovarjati o vseh teh razlikah po državah, tako da najdemo nekaj spremljivega za vse. Ampak naj ponovim na splošno. Oblikovati pravila, ki se nanašajo na dobre demokratične prakse, je pametno, potem gremo po tej poti naprej. Uh, in poskušamo razrešiti razlike po državah in mislim, da je to prava pot. Hvala. Merci beaucoup. Um... Hvala lepa. Jaroslav Obremski, Polska. Dziękuję. E, według... Hvala lepa. Mislim, da je ključno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, vzrok za nizko volilno udeležbo na evropskih volitvah. Mislim, da naši državljani menijo, da je evropska raven preveč oddaljena od lokalne ravni. In dober primer za to je, kako Evropska komisija uporablja rumeno kartico. To je nekaj, kar je težko izvajati v nacionalnih parlamentih. Ko zavrnemo ta postopek, moramo zagotoviti spoštovanje za delo nacionalnih parlamentov. O tem danes nismo govorili, ampak imam dokument neposrednih volitev o neposrednih volitvah predsednika Evropske komisije. Ne moram reči, da to ni odgovor na krizo. Če je kriza povezana s tem, da lokalna raven ni povezana z ravnjo EU, je to točno razlog, zakaj je je volilna odrežba nizka. In potem, ker imamo tudi večje volilne okraje, če bomo to imeli, tega ne bomo s tem spremenili. Zaenkrat mislim, da je pomembneje, da okrepimo sodelovanje evropskega z nacionalnimi parlamenti. Više volilna udeležba ni neposredni cilj, potrebno je posredno zagotoviti višjo udeležbo. Torej, neposredne volitve ne vodijo vedno v višjo volilno odrežbo. Ampak naj povem drugače. Neposredne volitve predsednika Evropske komisije morda ne bodo povičale, povišale volilne odrežbe, bo pa pomen predsednika Evropske komisije postal večji. In morda se bo to zgodilo, morda bi to naj tako bilo. Vendar pa, kar se tiče proti evropskih mnen v Evropske uniji in razmišljanje o nacionalnih interesih, bi bila ta rešitev protiučinkovita. To bi v bistvu potem razbilo enotnost Evropske unije. Sveda, kar se tiče harmonizacije volilne zakonodaje in kar se tiče rokov za podajanje volilnih imenikov, tukaj ni toliko pomislekov. Je pa zelo zanimivo vprašanje zagasovanja stojine in potem tudi skupni logotip in tako dalje. To je vse sprejemljivo. Sveda pa se je potrebno vprašati, ali ima vse to smisel v tem primeru in ali ni čar Evrope pravzaprav raznolikost, združenost raznolikosti in da bi sedaj poenotenje tega to lahko veliko krat celo škodilo. Hvala lepa. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. Mark Angel Luxemburg. Hvala lepa, gospa Hübner, da ste nas povabili, da ste nas spomnili, kako pomemben je zakonodajni postopek v tem primeru. Luksemburški nacionalni parlament ceni to, da se Evropski parlament ni lotil enotnih postopkov, ko bi ne upoštevali specifik in nacionalnih tradicij. To smo zadovoljni. Po drugi strani pa se strinjamo, da po 40 letih potrebujemo spremembe, prilagoditve. Torej prilagoditve in uskladitve, če že ne spremembe. Morda ne red uporabljam besedico spremembe. Kar se tiče političnih strank, evropskih političnih strank in vidnosti le teh To se mi zdi zanimivo, vendar pa potem obstajajo tudi težave, ker je recimo več nacionalnih strank članic iste evropske družine in to lahko predstavlja težave. Potem pa gospod Lajnen. Prejšnji teden v, smo v našem parlamentu izglasovali zakonodajo, kjer moramo imeti glede družbe moških in žensk take glasovalne liste, da imamo 50% žensk in 50% moških. To je dober korak naprej za mojo državo, za bolj uravnoteženo zastopanost spolov. Me pa zanima, če lahko zastavim vprašanje, kar se tiče razprave o špicen kandidatih, glavnih kandidatih. Lahko si predstavljam, da svet ni prav vesel zaradi tega predloga. Kaj pa misli Evropski parlament? Kakšne so razprave v Evropskem parlamentu glede tega koncepta? Špicen kandidatov? Hvala lepa. Oh, maybe I, if I add also... Ah, pa še tole. moje države tudi vprašanje večkratnega glasovanja, ko imamo dvojno državljanstvo in potem sem srečal celo prijatelje, ki so glasovali dvakrat in mislim, da moramo to nadzorovati, ker to zakonito ni. Eh, Hvala. Termila Bajrera, izvolite. Hvala za besedo. Moram povedati, da smo se o tem že veliko krat pogovarjali in tudi danes smo slišali že marsikaj o tem, zakaj smo pričak tako nizki volilni udeležbi v Evropi. No, če se ne strinjamo glede vzrokov, saj smo zedinjeni glede rešitev, ki jih potrebujemo za to, da zagotovimo večjo volilno udeležbo. Mislim, da je treba ukrepiti zakonitost, legitimnost evropskih institucij treba je odpraviti demokratični primankljaj in tudi monopol dveh političnih strank, ki sedaj vlada v Evropski uniji. Je pa res, da je treba upoštevati posebne okoliščine v državah članicah, kajti to, kar ste danes predlagali, bi zahtevalo tudi preoblikovanje naše ustave in treba je tudi povedati, da to niti ni bila pobuda večine političnih strank v Evropskem parlamentu. Mi potrebujemo večjo podporo, če bi se odločili za takšne spremembe, ki bi seveda tudi prevedle do spremembe naše ustave. Je pa res, da se strinjam, da je treba tudi spremeniti volilno zakonodajo. To smo tudi storili v Španiji in sedaj tudi razmišljamo o novih spremembah, tako da bi zmanjšali tudi uh, starostno mejo za glasovalne pravice. Je pa res, da za takšne spremembe potrebujemo soglasje vseh političnih strank in zato potrebujemo uh, tudi rešitev, ki bo veliko bolj usklajena. Uh, Ah, uh, madame Hübner has gone, so... Gospa Hübner nas je zapustila. Marija Drian Draflu, ali sem prav izgovoril vaše ime? Sedaj sem vrsta, kaj ti mislim, da morate potem iti na letališče. Hvala. Ja, step. Saj deloma prav izgovorili moje ime. Treba je povedati, da je to vprašanje volilne zakonodaje zelo pomembno. Pa ne samo zato, ker je volilna zakonodaja sama po sebi pomembna, ampak zaradi tega, ker je ta razprava povezana z volilno udeležbo državljanov v Evropski uniji. Sprašujem se, zakaj se danes pogovarjamo o tem, da je treba spremeniti volilno zakonodajo v Evropski uniji. Zakaj imamo to razpravo v Evropski uniji, ki je sedaj pod hudim pritiskom? Odgovor je zelo preprost. Volilna zakonodaja bo privedla tudi do različnih političnih rezultatov, sicer z morda različnimi odstotkovnimi mi deleži, ki jih bodo osvojile politične stranke. Mislim, da bi morala Evropska unija imeti določene postopke, s katerimi bi seveda zagotovili visoko in tudi pošteno volilno deležbo. Moram povedati, da so vsaj določeni predlogi zanimivi glede tehničnih izboljšav sem tudi prepričana, da jih lahko vsi podpremo, ampak treba se sedaj tudi posvetiti najbolj nujnim vprašanjem. Omenili ste tudi starostno mejo, pa tudi ostala vprašanja, ki jih ne moremo razrešiti samo s tehničnimi ukrepi, to so namreč politične zadeve. Mislim, da moramo biti pogumni pri oceni tega, kar je bilo postorjeno do sedaj. Evropski državljani, ki verjamejo, da se mora Evropska unija še bolj povezati, morajo tudi oceniti glavne dosežke Evropske unije in glede teh dosežkov moramo biti zelo pošteni. Moramo biti pa tudi biti pošteni glede neuspeha Evropske unije. Tukaj lahko omenim prebežniško krizo, pa tudi določeno negotovost, ki je povezana s prihodnostjo Evropske unije. Vsi se strinjamo s tem, da potrebujemo se splošno glasovanje, vsi hočemo tudi okrepiti enakost spola pri kandidatih na listi kandidatov, pa vseeno ne smemo spregledati zelo pomembnega dejstva in sicer, da je nasilje v družini eden izmed najbolj glavnih razlogov za visoko umrljivost žensk v Evropski uniji. Zakaj sem sedaj to omenila? Predvsem zaradi tega, ker gre tukaj za politična vprašanja, ki jih ne moremo razrešiti s preprostimi tehničnimi rešitvami in izboljšavami. Državljana moramo pokazati, da moramo vsi prevzeti odgovornost. To pa tudi pomeni, da potrebujemo skupne rešitve. In ne različnih rešitev v državah članicah, te nam ne bodo pomagale. Če želimo zagotoviti pošteno in enako deležbo vseh držav članic, potem potrebujemo korenite reforme. Najprej si moramo pogledati korenite in temeljite reforme volilne zakonodaje, šele kasneje pa se lahko lotimo tehničnih izboljšav. Hvala, pan Čokovski. Je sedaj na vrsti. Hvala za besedo. prihajam iz Polske, kjer sem v odboru za evropske zadeve, zato se tudi zelo pogosto ukvarjam s to tematiko. Naš odbor je objavil zelo kritično mnenje do vašega predloga. 20 poslancev je glasovalo za to kritično mnenje, samo en poslanec pa je glasoval proti vse to pa tudi kaže, da je koalicija v našem parlamentu, pa tudi opozicija, da sta obe nenaklonjeni temu predlogu. Je pa res, da to ni toliko povezano z eh, našo volilno zakonodajo, ki ureja volitve. Če se pogledamo, Združeno kraljestvo je bila volilna udeležba zelo visoka, 70 odstotkov. Bolj pomemben pa je bil še predmet volitev, se pravi izhod iz Evropske unije. Nadalje moram tudi povedati, da evropske volitve niso tako zanimive za naše državljane, kajti Evropska unija se ukvarja z zadevami, ki niso tako pomembne za državljane, ampak zadevajo predvsem politike in poslance naši državljani so zelo otojeni od Evropske unije. Glavni problem je demokratični deficit. Sami logotipi političnih skupin vam ne bodo pomagali za večjo prepoznavnost. Evropsko unijo je treba bolje približati našim državljanom. Tudi roki za registracijo v državah članicah, ki želite sedaj postaviti, morda tudi ne bodo toliko razrešili celotne krize, kajti vsi vaši ukrepi so postranski. Mislim, da se moramo posvetiti temeljitim vprašanjem. Razprava se sedaj zaključuje. Zanima me, ali bi želo, želel kdo še kaj dodati, morda naši kolegi iz Evropskega parlamenta. Dobro, se pravi, bom zaključila to razpravo. Je pa res, da bi želela dati še besedo Jo Lajnenu, potem pa bom še sama nekaj dodala, čisto na koncu. Hvala za besedo, hvala tudi vsem, ki ste spregovorili in se opredelili do naše pobude. Dobro je, da smo malo potipali, kako vi gledate na naša prizadevanja. Res je, da dobra volilna zakonodaja ne more nadomestiti dobre politike. Sprašujete nas, zakaj se sploh ukvarjamo z volilno zakonodajo, ko pa se moramo soočati s terorizmom, prebežniško krizo mislim, da potrebujemo tako dobro politiko, pa tudi zelo dobro demokratično prakso, kot je še dejal naš kolega iz Belgije. In pri demokratični praksi potrebujemo tudi neko zrcalo naših državljanov, ki bo tudi odražalo njihova pričakovanja. Tudi v našem parlamentu odražamo voljo naših državljanov in seveda sedaj se ne smemo toliko spraševati o tem, pod katerimi pogoji bomo seveda glasovali na volitvah v letu 2019. Tudi v državah članicah hočemo imeti dobre volitve, kajti ne na zadnje moramo pritegniti naše državljane, da se teh volitev tudi udeležijo. Potrebujemo dobre predpise, dobro zakonodajo, ki bo omogočala visoko volilno udeležbo. Imamo ogromno skupnih predpisov v Evropski uniji, to vidim vsak dan, vsak teden vsak mesec v svojem delu in seveda zato potrebujemo tudi dobre predstavnike naših državljanov, ki jih bodo sami izvolili. V Evropski uniji še vedno imamo odprto demokracijo na srečo, upam, da bo to tudi ostalo v prihodnosti, kljub temu, da prihaja do določenih negativnih trendov, kar mi povzroča pravzaprav preglavice. In se sprašujem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Naši državljani lahko grejo na volitve in se lahko uprejo trenutnemu ustroju. Mrzikatere politične stranke so na ta račun tudi prišle v parlament, kar je pa tudi legitimno. Je pa res, da bi lahko prilagodili celotni sistem, to je že prej povedal. Naš kolega iz Belgije sicer imamo star zakonodajo iz leta 76, 40 let je že stara, morda je res malo zastarela in jo je treba pravzaprav prilagoditi razmeram v 21. stoletju. Dobro. S tem sem odgovoril na celo kopico vprašanj, ki sem jih danes dobil. Dejali ste, da volilna zakonodaja sploh ni tako pomembna, da se moramo sedaj soočati z migracijami, šele kasneje pa se lahko posvetimo volilni zakonodaji, ampak mislim, da so takšni argumenti res malo ponesrečeni. Potem pa sem v tej razpravi tudi slišal, naslednje, da hočemo poenotiti evropsko volilno zakonodajo. Tega ne počnemo. Hočemo pač najti skupne predpise, ki zagotavljajo dobro demokratično prakso. Še enkrat vam čestitam, draga kolegija iz Belgije, za to, da ste omenili ta koncept dobre demokratične prakse. Imamo minimalne standarde v Evropski uniji na številnih področjih za varstvo potrošnikov, za uh, varstvo okolja in to lahko tudi prenesemo na ostale področja. Imamo tudi skupne standarde za evropske politične stranke, imamo evropski status za politične stranke, imamo tudi status za poslance v Evropskem parlamentu, nimamo pa nobenega statuta za volitve v Evropski parlament. To je res malo skizofreno, če sem čisto pošten. Še vedno smo pri zakonodaji iz leta 76, ki je res zastarela. Še enkrat bi želel povedati, da ne hočemo poenotiti evropske volilne zakonodaje, hočemo jo samo malo prilagoditi, izpiliti, tako da bomo z njo se lahko bolje približali vrednotam Evropske unije. S tem sem tudi odgovoril na določene pripombe Arcobalisa. Volilni boji v državah članicah bodo vedno odražali samo kulturo v teh državah članicah. Tega ne moremo poenotiti, ampak moramo imeti vsaj minimalne standarde. Je pa res, kot ste že dejali, da nočemo imeti nobenih zavezojočih predpisov, da mora biti vse fakultativne narave. Dobro, to je mnenje, do mnenja smo vsi upravičeni, ampak v Evropski uniji smo tudi v skupnosti pravic in skupnih predpisov. In časih je dobro, da imamo predpise, kajti to pomeni, da lahko vsi delujemo pod enakimi pogoji. Mi seveda glasujemo za Evropski parlament in izvoljeni poslanci so skladno z Lizbonsko pogodbo predstavniki evropskih državljanov in niso predstavniki državljanov države članice, iz katere prihajajo. Sicer morda to koga moti, ampak to je tudi zapisano v naših pogodbah. Mi oblikujemo zakonodajo, v korist evropskim državljanom in evropski zakonodajni akt je zakonodajni akt za Evropo, ne samo za Nemčijo, Francijo oziroma Polsko. Morda je to nespremljivo za marsikoga, ampak to se ni spremenilo že v zadnjih 50 letih, kajti če tega ne bi bilo, lahko na Evropsko unijo enostavno pozabimo. Kajen James, hvala za vaše konstruktivne pripombe. Tudi UKIP verjame, da še ni zajamčeno, da bo Združeno kraljestvo pred letom 2019 zapustilo Evropsko unijo. Aha, UKIP je razpadla, se pravi, da ste sedaj svobodni. Eh, eh, Oziroma, jaz nisem več v kipu. Dobro, sedaj ste svobodni, ampak prav pa vseeno imate, da potrebujemo poseben register, ki ga je treba določiti pred volitvam, kajti eh, tako bomo vsi vedeli, za koga bomo glasovali. In zato je Združeno kraljestvo res izjemno, bili ste eh, prvi, ki ste spostavili ta registr kandidatov in mislim, da je to res zelo dobro, kajti vemo, da nekatere države članice to storijo tik pred zdajci. To pa tudi pomeni, da prihaja do številnih napak, volijo za dva kandidata oziroma dvakrat volijo, niti ne moremo preveriti, kdo lahko glasuje večkrat zaradi dvojnega državljanstva prav zaradi tega, ker vse poteka tik pred zdajci, se pač veliko krat tudi zgodi, da ljudje z dvojnim državljanstvom glasujejo dvakrat, kar je morda veliko krat bolje, kakor pa da sploh ne bi glasovali, ampak to vseeno ni prav. Osem tednov, to je bil predlog. No, mi smo bili za 12 tednov, ampak potem smo se odločili za kompromisni predlog, kar je morda res premalo v velikih državah, kjer imamo morda na tisoče državljanov z dvojnim državljanstvom, potem pa še volitve za evropske državljane, ki živijo v tretjih državah. Treba povedati, da seveda mi spodbujamo mobilnost, uh, napotitev naših državljanov v tretje države, kjer delajo. Mislim, da bi bilo prav, da tudi ti sodelujejo na evropskih volitvah. Kako bomo to storili, če nekdo že vso življenje živi v tretji državi in se nikoli več ne vrne domov? Ne vem, ali bi tudi mi omejili tako omejitev, kakor Združeno kraljestvo, kot je 15 let. Mi smo tudi predlagali glede starosti 16 let, se pravi, da bi mladi, ki so že stari 16 let, imeli pravico, da glasujejo na volitvah, kajti naši mladi zelo hitro dozorijo in mislim, da bi bilo treba hitro povabiti, da sooblikujejo evropsko zgodovino. Dobili smo tudi mnenje o elektronskem glasovanju. Države članice smo tudi povabili, da to preverijo. Estonija se še poslužuje e-glasovanja, nekatere druge države članice bodo to v prihodnosti to tudi k malu storile. Seveda treba je premostiti še določena vprašanja v zvezi z varnostjo podatkov in manipulacijami. Vem pa, da sedaj tri zvezdne države v ZDA hočejo ponovno preštete glasove zaradi elektronskega glasovanja. No, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Potem pa še kolega iz Belgije, ki je povedal, da potrebujemo spodnjo mejo 26 zvezdnih držav ima določen spodnji prak, no, Španija in Nemčija sta znani potem in moram povedati, da so v naš premen prišli tudi poslanci z 0,7 odstotka. Recimo nekateri potrebuje samo nekaj tisoč glasov v drugih državah, pa uh, je to število veliko krat večje. Zato se strinjam, da potrebujemo nek spodnji prak, ki bo poenoten po celotni Evropski uniji. Gospod Čengovski iz Polske pa je tudi dejal, da državljani Evropske unije nočejo iti na volitve zaradi drugih problemov. Ampak, če je temu tako, bodo evropske volitve vedno problematične, kajti Bruselj je bolj oddaljen od vaših parlamentov, od vaših prestolnic, katerim so vaše državljani veliko bližje. No, saj si vemo, da je tudi sedaj Washington, mesto slave ZDA, kakor je recimo Bruselj, mesto slave Evropi. Morda je to upravičeno, morda pa neupravičeno, kajti veliko krat se pravzaprav Bruselj izrabi za krivdo, za probleme, ki pravzaprav sploh niso nastali v Bruslju. In prav zato tudi mislim, da imajo evropske volitve vedno ta slab priokus prav zaradi takšnega dojemanja. Potem pa še kolegica iz Katalonije, ki je prej omenila, da je treba dati glasovalno pravico ljudem v Evropski uniji in ne samo državljanom. 30 milijonov jih ima sedaj to pravico, kljub temu, da ne imajo državljanstva. No, nimaš še glasovalne pravice, da se uh, popravi. Bilo bi pa seveda zanimivo, če bi jim podelili glasovalno pravico. Res je, da so nekatere države se odločile, da jim dajo glasovalno pravico na volitvah uh, v občine, se pravi na lokalni ravni. Morda bi lahko to prenesli tudi na nacionalno in na evropsko raven. Upam, da sem lahko s tem tudi odgovoril na vaše vprašanja. Gospod Šinovski je dejal, da imamo demokratični deficit v Evropski uniji. To je že neka mantra, ki jo tolikrat ponavljamo, kljub temu, da sploh ni resnična. Glede evropskih volitev in glede Evropskega parlamenta mislim, da tukaj ni demokratičnega primankljaja. Volitve so svobodne, poštene. Enako velja tudi za volitve v državah članicah. To pa tudi pomeni, da imamo in uživamo legitimnost za sprijemanje zakonodaje, kakor jo imajo tudi nacionalni parlamenti v državah članicah. državljani sicer lahko grejo na volitve, ampak treba se tudi potruditi za legitimnost in mislim, da jo mi uživamo. Ogromne preglednosti, številne razprave potekajo v živo in jih lahko naši državljani tudi spremljajo po spletu. Mislim, da pri evropskih volitvah ni demokratičnega deficita. Imam pa seveda določen problem s komuniciranjem, Ne toliko z informiranjem, kajti danes imamo res ogromno informacij glede Evropske unije. In prav to je naš glavni problem. Veliko krat politične stranke odpovejo, kajti svojih sporočil ne posredujejo jasno svojim državljanom. In prav zaradi tega hočemo imeti določene izboljšave. Glede logotipa političnih skupin lahko pridobimo na prepoznavnosti in vidnosti, tako da se bodo lahko ljudje sploh opredelili in poistovetili z Evropsko unijo. S tem logotipom bi lahko dodali tudi neko evropsko dodano vrednost evropskim volitvam. Hvala sedaj pa morda še nekaj besed strani Marije Hübner. Hvala. Tudi jaz bi želela na hitro omeniti in pojasniti sledeče. Trije kolegi iz nacionalnih parlamentov so preomenili, zakaj spok potrebujemo te spremembe. Filip Maus je to zelo jasno povedal, gre za kakovost evropske demokracije. Pogodba pa tudi zadevni člen, ki sem ga omenila, določata, da bo Evropski parlament oblikoval predlog za sistem evropskih volitev. Pogodba nam to ponuja, kljub temu, da imamo enotne režime v Evropski uniji. Lahko pa imamo tudi režim, ki temelji na skupnih načeljih. Mi smo se o tem pogovarjali in seveda dogovorili smo se, da če želimo najbolje spoštovati raznolikost in različne vrednote državljanov, da se odločimo za skupna načela. Glavna filozofija tega zakonodajnega akta je spoštovanje skupnih načel. Ogromno prožnosti prepuščamo državam članicam, da ohranijo svoje nacionalne tradicije. Mislim, da je tudi pomembno, da se zavedamo še sledečega v tem predlogu zakonodajnega akta pa so določeni elementi, ki morajo biti obvezni. Je pa res, da ta zakonodajni akt sebuje tudi določena priporočila, ki jih lahko države članice upoštevajo v prihodnosti. Starostna meja 16 let, ki velja v Avstriji, to je samo priporočilo, nekaj v razmislek, tako da se bomo lahko pripravili na to, da bom dovolitve postale obveznost, ne samo pravica. Treba je tudi narediti ta miselni premik, kot je že prej povedala naša britanska kolegica iz Evropskega parlamenta. Drugič, mi smo predlagali zakonodajni akt, ki temelji na kompromisu v parlamentu seveda iščemo kompromis z osmimi glavnimi skupinami in okrog 300 političnimi skupinami. Poleg tega se moramo skladjevati tudi z nacionalnimi delegacijami. Vse temelji na kompromisu. če želimo ohraniti in izboljšati demokracijo in če želimo, da bodo evropske volitve bolj enake in poštene, da bodo državljani vedeli, kdo sploh kandidira, kajti vemo, da so v nekaterih državah članic ali državljani vedeli, za koga bodo glasovali tri mesece pred volitvam, v nekaterih državah pa sploh še niso vedeli, za koga bodo glasovali dva tedna pred samimi volitvami. In zato smo se odločili za določeno delno harmonizacijo za časovne roke. Je pa res, da ne bomo se sprli, če se ne bomo dogovorili o roku osmih oziroma dvanajstih tednov. Moramo biti vsi zadovoljni glede teh rokov in ostalih omejitev. Poleg tega pa verjamem, da to ne bo neposredno zagotovilo više volilne udeležbe. Ampak, če bodo državljani ugotovili, da so bolj obveščeni, da imajo pravico da navežejo stike z eh, kandidati, da poznajo njegovo ozadje, njegove načrte, da bodo vedeli, kateri politični skupini bo pripadal. S tem se bodo bolj počutili povezani z demokracijo. In to je tudi namen demokracije. To je kakovost demokracije, kakovost uh, dobrih demokratičnih praks. Ta volilna zakonodaja bo začela veljati to leto, če nam bo seveda uspelo. Je pa res, da moramo tudi pospešiti sam postopek s Brexitom, kajti ta je povezan z številnimi ugankami. Je pa res, da se bomo potem morali še soočiti z izzivom porazdelitve sedeža v Evropskem parlamentu. To nam je dejal tudi svet. In zato je tudi sama razprava o volilni zakonodaji še bolj kompleksna. Na to moramo biti pripravljeni. Tudi v, Evrop, v nacionalnih parlamentih boste se morali pripraviti na te nove izzive. Ključno z dodelitvijo novih sedežev, ki se bodo izpraznili po izhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Moram pa povedati, da mi nikogar ne silimo. In primer za to je datum volitev. Tukaj imamo različne tradicije. Včasih v eni državi članice potekajo v torek, drugot v sredo in četrtek. Mi ne silimo, da bi imeli vse teden volitev, ampak želimo določeno usklajenost, da bi morda zaključili volitve na en dan. Na isti dan, recimo v nedeljo potem pa lahko temu sledi veliko evropsko praznovanje, kjer bi proglasili zmagovalce evropskih volitev. To hočemo predlagati, ničesar drugega. Pa še glede vodilnih kandidatov, špicen kandidaten. V Evropskem parlamentu smo se o tem že pogovarjali. To je zelo težavna razprava. Imamo tudi težavna pogajanja s svetom. Vemo tudi, da to ni najboljše mesto, da najdemo pravne rešitve. Ampak če si pogledamo evropske politične družine in stranke, ti še imajo takšen pristop v svojih statutih. Politično gledano ta postopek še poteka sicer ne v Evropskem parlamentu in ni zapisan v naši zakonodaji, ampak politične stranke želijo imeti takšen pristop in zato moramo tudi biti bolj odprti, kajti vse izvira iz političnih interesov in dojemanj tega, kaj je pravzaprav namen evropskih volitev. In v to smer gre Evropska unija. Upam, da bomo to storili skupaj. seveda hočemo vse početi skladno s našimi pogodbami, ampak moramo se posedovati tudi z državami članicami. Upam, da nam boste pomagali pri našem delu, da bomo lahko skupaj razmislili o tem, kakšen pristop moramo obrati v prihodnosti. Prosim vas, da nam pomagate, kajti to je skupen izziv. Mi sami ne bomo razrešili izziva, s katerim se soočamo. Potrebujemo vašo podporo in samo z vašo podporo bomo lahko ohranili legitimnost evropske demokracije. Dobro, s tem bomo tudi zaključili to točko na dnevnem redu. To pa tudi pomeni, da Imate nekaj prostega časa, da se malo pozabavate do kosila v Evropskem parlamentu. Kosilo je ob enih v glavni restauraciji v prtličju Evropskega parlamenta. Povabljeni ste na kosilo, potem pa se bomo ob treh ponovno zbrali tukaj in se bomo pogovarjali o prihodnosti Evropske unije, o novih pogodbah in o tem, kako je treba trenutne pogodbe tudi izvajati.